e più lontano. Dear colleagues, Dragi colleghi, lahko začnemo. In začel bom z sporočilom. V dogovoru s koordinatorji bi rad predlagal da dodamo točko na dnevni red današnjega dopolneva in sicer izmenjavo mnen z komisijo in sicer eh, glede Volkswagna. To eh, bi lahko bila zadnja točka na našem dnevnem redu. Eh, tukaj gre za točko 9a. Torej, če temu nihče ne sprotuje, potem lahko sprejmemo to spremembo dnevnega reda. Dobro. Dnevni red je s tem sprejet. Sedaj pa lahko začnemo z glasovanjem. In sicer začenjamo s točko 6. Izkušnje pridobljene iz katastrofe rdečega blata. Kar takoj bomo začeli. Predlog spremembe 11. Za, proti, vzdržani bomo preverili. Konec glasovanja. Respinto. Zavrnjeno. Lahko prosim, prosim člane različnih poslanskih skupin, da se usedejo na svoja mesta, kajti v tej dvorani je zelo težko ugotoviti, kako glasujete, še prav posebej, če določeni člani poslanskih skupin sedijo zadaj. Torej, nadomestni člani skupine ELS, prosim, pridite naprej. Emendamento 12. Ah, sorry. riprendiamo, votiamo. Nadaljujemo. Predlog spremembe 12 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 14. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani sprejeto. 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 17 za, proti, vzdržani sprejeto. 18 za, proti, vzdržani sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Avete votato tutti il voto? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Predlog spremembe 20. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 21. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22. Za, proti, vzdržani bomo preverili. 22. Eh, 22. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Sedaj pa 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 24. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 25. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 26. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržanje sprejeto. 27 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 31 za, proti, vzdržanje sprejeto. Sedaj pa uvodne izjave, predlog spremembe ena za proti vzdržanje sprejeta. Dva in tri za proti vzdržanje sovrnjeno. Predlog spremembe štiri. Želite preveriti? Ah, it is. Il voto è chiuso. Conec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5. Za, proti, vzdržani, bomo preverili. Avete votato tutti? ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe šest za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe sedem za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali uh, o celotnem uh, poročilu, poimensko glasovanje. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Aprovat. Sprejeto. Sedaj pa prehajamo. glasovanju o sedmi točki na našem dnevnem redu. Gre za spremembo uredbe 715 in 529 eh, in sicer v zvezi z zmanjševanjem emisij onesnaževalih cestnih vozil. Poročevalec je Albert Tess. Kompromisni predlog štiri. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 60. Precel, kdo je za? Kdo je za ta predlog spremembe? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Kompromisni predlog 5. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 62. Precel za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 64 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 67 predsel za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 69 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Imko 15 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa kompromisni predlog šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 79. Prvi del. Skupaj z predlogom spremembe 80, ki je identičen. Ne? Ja. Ja. Skupaj bomo glasovali. O teh dveh predlogih spremem, kdo je za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasovanje o predlogih sprem 83 in imko 18, ki sta identična. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani sprejeto. Sedaj pa kompromisni predlog ena za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog tri za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 112. Balas in drugi. Kdo je za? Proti? Zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe tran 18. Kdo je za? Proti? Zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 113. Za? Proti? Zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 116. Krostet in drugi za, proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe Eh, predloga sprememb 118 in 119, ki sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Sedaj pa Ne, o imku 25 nam ni treba glasovati, torej predlog spremembe 9. Glede, glede uvodne izjave 1a za, proti, vzdržani bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. sedaj pa predlog spremembe tran 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 26 je identičen kot imko 4. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani sprejeto. Trump 5 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 29 za, proti, bomo preverili. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 30 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 34 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 36 za, proti, zdržani, zavrnjeno proti vzdržanje zavrnjeno. Predlog spremembe 37 za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 38 za, proti vzdržanje bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 35 za, samo socialisti proti, vsi drugi zavrnjeno. Imko 7 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 41 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe imko 8, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Predlog spremembe 44 za, proti, stržani zavrnjeno. Predlog spremembe 46 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo elektronsko o tako spremenjenem osnutku poročila. Glasujemo. Ne, čakaj, stavljamo, čakaj, bodo zelo. Avete votato? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj bomo glasovali o zakonodajni resoluciji, o tako spremenjeni zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeta. Sedaj pa bomo glasovali o odprtju pogajanj in o pogajalskem mandatu in o pogajalski ekipi, ki jo imate navedeno na uh, vaših seznamih. Glasujemo, 35 glasov je potrebnih za večino. Dobro. Konec glasovanja. Glasujemo o odločitvi glede odprtja medinstitucionalnih pogajanj. O pogajalskem mandatu. Ok. Dobro. Pa ponovimo, kajti očitno ni bilo jasno, o čem glasujemo. Sedaj je ELS za. Dobro, ste vsi glasovali. Nek, nekdo še ni glasoval. Dobro. Konec glasovanja. Dobro. Velika večina je za. Čestitke poročevalcu Albertu Desu. Votiamo adesso. Zdaj pa bomo prešli na osmo točko, gre za poročilo uh, kolega Parnjoja na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu. Predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 41 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 43a za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe AFET 2a za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 45 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno, 34 proti 34. Predlog spremembe 46 za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 50 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 51 z ustnim predlogom spremembe eh, poročevalca, ki ga lahko najdete na vašem glasovalnem seznamu ali ima kdo kakšno pripombo, ne, potem lahko glasujemo o tako spremenjenem predlogu spremembe v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti proti vzdržani sprejeto. Želite preveriti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 53 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 57. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 59. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani sprejeto. predlog spremembe 68. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa ITRE 3 z glasovanjem po delih, ki ga je zahtevala ELS. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, v drugem delu ne bomo glasovali. Sedaj pa predlog spremembe 67. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa tran 13. Za? Proti? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 3. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 4. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 5. Za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 101. Poročevalca za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 20. Za, proti, vzdržani sprejeto. I 333. Za, proti, vzdržani sprejeto vzdržanje sprejeto. Kompromis, eh, predlog spremembe oziroma glasovanje v sklopu o predlogih sprememb 102, 108 in 109. Kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejeto. Tran 1b. Ne? Kompromisni predlog 19. Kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejeto kompromisni predlog šest. Za, proti, vzdržani sprejeto. ITRE 2. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 170. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 117. Za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis eh, oziroma predlog spremembe 128. Kdo je za? Proti? Se upravičujem. Pravi predsednik, se upravičujem, glasovati moramo v kompromisu sedem. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 128. Za, proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Kompromisni predlog 8. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ampak bomo še preverili. Ta je Brezpredmeten? Ne, ne na mojem glasovalnem seznamu, odgovarja predsednik. Moramo glasovati o predlogu spremembe 79. No, yes, there was, uh, okay, we have two votes. Okay. Glasovati moramo. 79 bo za, proti vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. 33 proti 33. Predlog spremembe 80 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 81 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 9. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Predlog svojim 136 v dveh delih. Prvi del. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Zdržani sprejeto predlog spremembe 137 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 139 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 34 proti 34 zavrnjeno. Sedaj pa kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe TRAN 2 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe tran 4b. Za, proti, vzdržani sprejeto. Tran 6. Za, proti, vzdržani sprejeto. Tran 7. Za, proti, vzdržani bomo preverili. ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjena 33 proti 33. Tran 8 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tran 9. Za, proti, zdržani, sprejeto. Tran, ne, itre 29b. Ne, se upravičujem, je brezpredmeten. Tran 10, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tran 11, za, proti, zdržani, sprejeto. Tran 12, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imamo itre 6. Itre 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Itre 11 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. ITRE 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 31a za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uz... To bomo preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno. Z enim glasom. ITRE 14 v trih delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za proti, vzdržani sprejeto, tretji del za, proti, to bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. ITRE 15 za, proti, vzdržani sprejeto. Fitre 16 za, proti vzdržani zavrnjeno. Fitre 20 za, proti vzdržani sprijeto. Sedaj glasujemo o kompromisu 12 za, proti vzdržani sprijeto. Kompromis 13 za, proti vzdržani sprijeto vzdržani sprejeto. Deve 18 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 184 poročevalca za proti, vzdržani sprejeto. 29 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejeto. To bomo preverili. Avete votato tutti? Vo- Ste vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjeno mi je zelo žal. Votiamo adesso l'emendamento. Predlog spremembe 14b, kdo je za? proti, vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 14, eh, 191 za, proti, vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 193 za, proti, vzdržani sprijeto kompromis 17 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 199 za, proti vzdržani sprejeto. 200 za, proti vzdržani sprejeto. Eh, Zabrnjeno. 201 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 206 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 204 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 203 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 205 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 202 za, proti, vzdržani zavrnjeno. ITRE 5A za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog dibe 1c za, proti bomo preverili. Malo ste že utrujeni in ne dvigujete roke. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 66 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 207 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 208 za, proti, vzdržani bomo preverili. Ste vsi glasovali? No, nekateri malo zamujajo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 209 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjeno. Predlog spremembe 211 in DV 21 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 212 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 213 DV 22 za, proti, vzdržani sprejeto. DV 14 A za, proti proti vzdržani. To bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 214 za proti vzdržani zavrnjeno. 9.3 za proti, vzdržani, zavrnjeno, DB4 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjeno 34 za 34 proti, DB8 za proti, vzdržani sprejeto, debe 9 za, proti, vzdržani zavrnjeno. DB 10A in DB 12A, ki sta identična, za, proti, vzdržani sprejeto. DB 13 za, proti, vzdržani zavrnjeno. AFET 1 za, proti bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. AFET 3A za. Proti. Vzdržani sprejeto. AFET 3A za oziroma predlog spremembe 215 za, proti, vzdržani, sprejeto. 216 za, proti, vzdržani, sprejeto. AFET 3C za, proti, vzdržani, to je treba preveriti. Avete votato tutti? Tutti si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 217 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. Malo čudne večine se tu oblikujejo. E, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 52 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 218 za, proti vzdržani zavrnjeno. AFET 6 za, proti vzdržani zavrnjeno. 219 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 220 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 221 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 222 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 224 za, proti vzdržani zabrnjeno. AFET3D za, proti vzdržani zabrnjeno. ITRE 36 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani zabrnjeno drugi del uh, je s tem brezpredmeten. Predlog spremem 923 za, proti vzdržani zavrnjeno. ITRE 35 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremem je 54 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe ITRE 32 za, proti vzdržani sprejeto. Afeč, dobro, bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe AFED-4B. Za. Proti. Vzdržani bomo preverili. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjeno. predlog spremembe 225 za, proti, vzdržani, sprejeto. 226 za, proti, vzdržani, sprejeto. 227 za, proti, vzdržani, sprejeto. AFET 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 90, ne, 229, 229 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo od 230 za, proti, vzdržani sprejeto. Tran 1a za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani sprejeto predlog spremembe dve za, proti vzdržani zabrnjeno. Predlog spremembe pet za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe šest za, proti vzdržani zabrnjeno. Predlog spremembe sedem za, proti vzdržani zabrnjeno. Ali lahko ponovimo to glasovanje? Predlog spremem besedem za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa moramo glasovati o predlogu spremembe 9. Predlog spremembe 9. O kompromisu 1 smo že glasovali. O tem smo že prej glasovali in smo sprejeli ta kompromisni predlog. Ena sedaj glasujemo o predlogu spremembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Avete votato tut? Ste vsi glasovali konec glasovanja? Zabrnjeno predlog spremembe 12 za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 13 za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 14 za, proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 15 za, proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 16 za, proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 18 za, proti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 proti vzdržani sprejeto. 25 za, proti vzdržani zabrnjeno. Predlog spremembe 23 za, proti vzdržani zabrnjeno. Predlog spremembe 24 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 28 za, proti vzdržani zabrnjeno. Predlog spremembe 33 za, proti vzdržani zabrnjeno proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 34 za, proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 26 za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 27 dobro, bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali konec glasovanja? Sprejeto predlog spremembe 27 za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 29 za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 30 za, proti vzdržani zabrnjeno predlog spremembe 31 za, proti vzdržani, to bomo preverili. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zabrnjeno. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe 32 za, proti, vzdržani sprejeto, 35 za, proti, vzdržani zabrnjeno. Sedaj pa glasujemo elektronsko o poročilu. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitamo poročevalcu podpredsedniku Parnjoju in s tem smo tudi končali glasovanja. Thank you.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 usare quello per il web streaming. Quale? Anche se dovrei provare. Have to use this one. <laughs> no problem, we can share. Dear colleagues. Kolegice in kolegi, sedaj pa lahko nadaljujemo z deveto točko na dnevnem redu. Kot veste, se pripravljamo na konferenco COP21, ki bo potekala v Parizu v decembra in um, junija je eh, že eh, bil eh, sestanek s pomembnimi strokovnjaki za to področje junija. Um, in v bistvu nadaljujemo dan danes s takšno izmenjavo mnen. In Tina Birmilik je izvršna sekretarka sekretarijata za Dunajsko konvencijo o varstvu ozonskega plašča in Montrealski protokol o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, je današnja gostja. Um, odbor in vi bo uh, poslal tudi delegacijo na pogajanja um, v Pariz decembra in tudi na ustrezna pogajanja naslednje leto ta izmenjava mnen eh, bo prav gotovo zelo koristna in takoj dajem besedo eh, Tini Birpili in jo prosim, da poda uvod in potem bomo eh, lahko postavili vprašanja in razpravljali o tej konferenci KUP eh, v Parizu. Eh, Gospe in gospodje, veliko čast mi je, da sem lahko med vami in hvala za priložnost, da z vami delim izkušnje iz Montrealskega protokola in Dunajske konvencije in to je seveda pomembno tudi za pogovore o podnebnih spremembah, ki bodo potekale letos. Če bi eh, zemlja bila košarica eh, sadja, bi oconski plašč bila eh, nekako folija okrog tega um, sadja in tu vidimo, kako občutljiv je ta plašč in seveda gre predvsem za ultraviolično um, eh, radiacijo in treba je zaščititi naš plo, planet. V sredini 80-ih let so ugotovili, da obstajajo luknje v ozonskem plašču nad Antarktiko in takrat so se začele dejavnosti. Pred 30 leti eh, je 28 eh, pogodbenic podpisalo eh, Dunajsko konvencijo za zaščito ozonskega plašča. In danes 197 podpisnic praznuje rez, dobre rezultate, ki smo jih dosegli pri tem. Gre predvsem tudi za eh, ogrivanje ozračja. Torej, kaj je uspeh tega boja proti lukni v ozonskem plašču? Treba je predvsem povdariti tri točke. Enotno ukrepanje in eh, sodelovanje 197 Eh, tih držav v teh pogodbah, eh, potem predvsem tudi um, um, enoten znanstveni pristop in tudi dogovor o financiranju teh ukrepov. Uh, torej, to je bilo prepoznano kot svetovni izziv. In danes, uh, lah, seveda smo morali čakati 30 let, bilo je potrebno tudi potrpljanje, da smo ugotovili napredek. Kaj so torej pozitivne posledice? Montrealski protokol je doslej vodil do oknitve 98 odstotkov Eh, proizvodnje in porabe eh, eh, substanc snovi, ki tanjšajo ozonski plašč. Torej ODS smo, ODS smo zmanjšali in um, 2060 bo ozonski plašč spet na isti ravni kot 1980. Ozonski plašč se zdravi sam in mi smo seveda k temu pripomogli. Um, Kar zadeva človeško plat, je treba povedati, da se prepriči 2 milijona eh, primerov kožnega raka s tem. Samo v eh, Združenih eh, državah je, se prepriči 8,3 milijona primerov melanoma. Kar zadeva zeleno ekonomijo in kar zadeva prispevek k nacionalni ekonomiji, je to privedlo do inovacij in do investicij. E, izvorna se je spremenila v vsakdanjem življenju sem, da, s tem, da so spodbujali bolj učinkovite proizvodne model, modele in tudi, da so um, uporabljali bolj zelene kemikalije in predvsem tudi, da se ponovno uporabijo določene snovi. In s tem smo uh, od 1991 leta 3,5 eh, eh, milijard dolarjev um, prispevali tudi v države v razvoju in razen tega se s tem ohranja BDP. Rast s tem, da um, se zmanjšujejo izgube za kmetijstvo in tudi za ribištvo. Um, torej, na osnovi določenih ocen je 100, 460 milijard dolarjev bo. Um, pri varčevanjih med 1987 letom in 2060 letom in sicer samo za kmetijstvo in ribištvo. Seveda pa gre tudi za skrbi ljudi in tudi za eh, prihodne scenarije, ki temelijo na znanosti vsi, vse te pozitivne spremembe so bile uresničene zaradi eh, dolgoročnih zavez držav, tudi Evropske unije in tudi zaradi predanosti posameznikov eh, na tem področju, ki so s prepričljivostjo eh, delovali v korist izboljšanja. Um, Torej, ključni oblikovalci politike v Evropski uniji so se eh, um, s tem ukvarjali in predvsem je treba pohvaliti tudi vlogo Evropskega parlamenta. Jutri bo v EU, New Yorku um, uh, vrh o e, trajnostnih ciljih tisočletja, kjer bomo utrli pot v prihodnost in um, kot rečeno, decembra bo e, konferenca pogodbenic v Parizu in uh, pogajanja o zonu eh, so v bistvu eh, bistven prispevek k temu postopku. Um, predvsem se je treba posvetiti tudi agendi po letu 2015. Torej, snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, so tudi um, pomembni toplogredni plini. Um, in ukinjanje teh eh, snovi v okviru Montrealskega protokola je omogočilo, da smo prihranili 135 gigaton eh, CO2 ekvivalenta, eh, s tem smo bistveno prispevali k oblašitvi podnebnih sprememb. Um, torej, zmanjšanje emisij kot rezultat um, uh, ukinjanja ODS-ov um, prispeva več kot petkrat toliko k zmanjšanju eh, podnebnih sprememb kot emisije eh, v okviru kjotskega protokola. Oglikov dioksid je glavn onesnaževalec, ki je pristojen za 55 do 60 odstotkov um, ogrevanja nad preindustrijsko, predindustrijsko ravnjo. Če bi CFC-ji um, naraščali ravno tako kot CO2, bi danes bili celo bolj škodljivi kot CO2. Gospe in gospodje, En mesec smo pred 27. srečanjem strank Montrealskega protokola, ki se bo začel eh, novembra v Montrealu. Eh, pogodbenice bodo razpravljali o tem, ali naj Montrealski protokol obravnava tudi HFC-je. Eh, to je skupina kemikalij, ki nadomiščajo UDS-e, ker so pač, eh, ker se ODS-i ukinjajo zaradi Montrealskega protokola. HFC-ji sicer ne tanše od zonskega plašča, vendar so toplogredni plini in so med naj, šestimi najpomembnejšimi nadzorovanimi toplogrednimi plini v okviru konvencije. Eh, pogodbenice se bodo pogovarjali o tem, ali naj začnejo formalna pogajanja o upravljanju HFC-jev, vključno z možno spremembo protokola eh, glede ukinjanja tudi teh snovi oziroma zmanjšanja njihove uporabe. Eh, več predlogov je podalo več skupin in sicer severnoameriške države, indijski predlog, predlog Evropske unije in predlog otoških držav imamo pri tem na mizi. Veliko zadev je treba še rešiti in veliko diplomatskih prizadevanj bo potrebnih eh, Ampak to je tudi dobra tradicija Montrealskega protokola. Evropska unija je sprijela uredbo o F-plinih in Evropski parlament je to tudi potrdil in s tem, to, s tem je tudi pripravljen teren za to. Torej, zmanjšanje uporabe HFC-jev bi eh, koristilo okolju to bi bilo ekvivalentno emisijam 165 eh, gigaton eh, oglikovega dioksida do 2050 in s tem bi zmanjšali eh, ogrivanje za 0,2 do 0,4 eh, cel, eh, Celzija. Eh, torej, eh, In razen tega eh, prihaja seveda tudi do drugih inovacij eh, s takšnimi spremembami. Naprimer, klimatske naprave so dokaz eh, energetske učinkovitosti. Danes imamo 900 milijonov enot na globalnem trgu, do leta 2050 jih bo ocenjenih 2,5 milijarde. Če se poveča energetska učinkovitost, je to seveda velika prioriteta in seveda je pomembno, da vidimo širšo sliko veliko, vključno s potrebami eh, mnogih milijonov, ki doslej nimajo dostopa do energije. Zato eh, gre, ne gre samo za oblažitev, eh, pri oblažitvi podnebnih sprememb ne gre samo za CO2. In, treba se vprašati, ali ne bi bilo dobro, da se bolj poslužimo eh, tudi izkušenj Montrealskega protokola, predvsem pri zmanjševanju HFC-jev. In tu je treba eh, sodelovati seveda tudi z drugimi. Ne glede na to, kakšna bo dokončna odločitev HFC-ji, so v centru možnih sinergij med dvima režimoma um, in sicer um, Dunajsko konvencijo, Montrealskim protokolom in Kyotskim protokolom. Če um, bodo obravnavani HFC v okviru Montrealskega protokola, bi lahko ustvarili pozitivni precedenčni primer. Um, um, Eh, zavezujočih zavez eh, tako za razvite države kot tudi za države v razvoju eh, z različnimi seveda časovnicami in tako naprej. In razen tega imamo tudi multilateralni sklad, iz katerega je možno financirati prizadevanja držav v razvoju. Gospe in gospodje, Montrealski protokol je dokazal, da eh, mednarodne uredbe dajajo jasne signale za investicije in inovacije. Eh, razisko, raziskovalna dejavnost strani industrije seveda prinaša tudi ekonomsko korist. Na drugi strani pa je vsebina naših uredb način, kako urejamo zadeve, eh, tudi eh, zagotavlja boljšo ekonoms, boljši in bolj uravnotežen ekonomski razvoj med različnimi regijami. Eh, in nekatere regije tudi lažje s tem konkurirajo na svetovnem trgu. Montrealski protokol je bil uspešen pri doseganju svojih ciljev, kar zadeva ukinjanje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, tudi zato, ker eh, so regulatorji, industrija, znanstveniki in okoljske organizacije zelo dobro pri tem sodelovali in to je ključ za uspeh. Hvala vsem. Vi ste eh, ključni element pri oblikovanju evropske politike. Hvala za vaš prispevek eh, za, k zgodbi o uspehu pri ozonu in um, seveda se veselim tudi uh, plodne razprave z vami in nadaljnega sodelovanja. Hvala. Uh, hvala. Zdaj pa bomo začeli z razpravo s poslanci in poslankami. Jolajnen se je prvi javil k besedi, izvolite. Ja, gospa generalna sekretarka. Najlepša hvala za to prepričljivo predstavitev izjemnega uspeš, uspeha uh, Montrealske konvencije. Če samo pomislimo, kakšne težave so se pojavile v primeru kjotskega sporazuma in koliko uh, konferenc pogodbenic smo potrebovali, da smo prišli do podnebnega sporazuma. Uh, Zato je skoraj da eh, čudež, da so eh, skoraj da vse države eh, podpisale ta sporozum v Montrealu. Evropski parlament je odnegdaj podpiral Montrealski sporozum in spremljali smo tudi vse konference pogodbenic. Velik uspeh je zakonodaja ki uh, smo jo sprejeli predvsem na uh, prometnem področju. In uh, zato sedaj poteka razprava o tem, uh, ali bi lahko uh, to temo uvedli tudi v Montrealski sporazum. Uh, ustanovili naj bi uh, delovno skupino, uh, Eh, ki bi se ukvarjala z tem. Uh, Saudska Arabija je bila proti, Indija je bila proti, eh, to se je med tem že. Uh, To nasprotovanje se je medtem že zmanjšalo, ampak sedaj je eh, Pakistan eh, uložil veto. Kaj je razlog za to, ali gre eh, za denar, kateri so razlogi? Kaj ti dopolnitev uh, tega uh, protokola bi pomenila uh, velik korak naprej? Uh, eti, uh, ta, uh, te snovi imajo 20 krat večji učinek kot uh, CO2 in mislim, da bi to, ta dopolnitev protokola predstavljala velik uspeh. Uh, kateri uh, so torej razlogi? Uh,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 upravičeno to vprašanje, ampak eh, zanima me eh, pitna voda, čista pitna voda. Ali ni to tema, ki bi jo morali v veliko večji meri upoštevati, poleg eh, ostalih tem, ki smo jih že omenili? Hvala lepa, gospod Gramatikakis. Καλώ ορίζω εδώ την κυρία Μπεμπίλη και τη θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια σε μια κόμφεραν στην Αθήνα Najlepša hvala, prisrčno vas pozdravljam med nami. Pred nekaj eh, leti ste bili ministrica za okolje v eh, Grčiji, jaz pa sem bil le eh, skromen udeležencec. Sedaj se je situacija spremenila in zelo me veseli, da ste danes tukaj z nami. Vaša predstavitev je bila kratka in izjemno jasna in to sta dve prednosti te predstavitve pri ozonskem plašču je prišlo do dobrega preobrata, eh, kar pa zadeva ostale teme, ki, s katerimi se ukvarja naš odbor. In veste, da je prišlo do velikega škandala v avtomobilski industriji. Torej mislim, da na drugih področjih eh, zelo počasi napredujemo in eh, nevarnosti se le še povečujejo. Najlepša hvala. Hvala. Gospod Eichhout. Thank you, Mr. Chairman, and also thank hvala, gospod predsednik. Hvala tudi za prikaz eh, te slike, ki smo trenutno z Montrealskim protokolom. Ampak še vedno me nekaj stvari skrbi. Tukaj govorimo o nizkovisečih sadežih, če lahko tako rečem. Napredek pri e, Montrealskem protokolu in pri pogajanjih se je upočasnil. Pred dvema letoma, pred enim letom smo vsi mislili, da bo to eden od redkih protokolov, ki e, bo uspešen in ki bo prinesel rezultate pred Parizom. E, zdaj pa se zdi, da Eh, se tudi pri Parizu napredek upočasnjuje, ko gre za montrealski protokol. Eh, zanima me vaše mnenje. Ljudje, ko govorimo o Parizu, vse čas omenjajo tudi montrealski protokol. In eh, zanima me, kakšne so vaše napovedi glede Pariza, kaj bomo tam dosegli. No, kontaktna skupina je preprost primer. Ta kontaktna skupina bi morala obravnavati različne predloge in potem podati svoje mnenje, ampak uh, taka kontaktna skupina sploh še ne obstaja. Eh, kakšne so torej možnosti, da bo vrh v Dubaju novembra uspešen? No, mi smo govorili tukaj eh, o plinih F. Eh, Kitajska in ZDA pa sta rekli, da boste sodelovali, ampak potem ni bilo nič iz tega. Mislili smo, da bo uspeh hiter, pa se to ni pokazalo v praksi. Ali lahko torej malo poveste, kaj pričakujete v zvezi s kontaktno skupino in eh, z vrhom v Dubaju. Rekli ste, da imamo na mizi različne predloge. Eh, mogoče je to vprašanje, ki eh, bi moralo biti naslovljeno na EU, na Evropsko komisijo, jaz pa ga bom zastavil vam. Ampak morda lahko poveste svoje mnenje. Zdaj že obstaja zakonodaja, za to področje to malo poznam obstajal je predvsej ambiciozen predlog, ampak to, kar je zdaj na mizi strani EU, eh, predvsem države, eh, ki ne sodelujejo v členu 5, to je veliko šipkejše od tistega, kar je Evropska unija predlagala zase. Od Evropske unije bi pričakovali, da bodo vsaj bogate države eh, šle v korak z Evropsko unijo, vsaj kar se tiče konkurenčnosti na trgu in tako naprej. Vsaj bogate države bi morale stopiti v korak z nami, zdaj pa Evropska unija sploh ne predlaga ničesar takega. E, ali ste tudi vi presenečeni, da ste videli šipkejši predlog strani EU in to celo manj od tistega, kar EU sama že počne? Uh, potem obstajajo predlogi, da bi stvari malo upočasnili ali ne obstaja nevarnost, eh, da se vse skupaj ustavi, saj imamo že hitro tehnologijo in več časa, ko bomo dali eh, državam v razvoju, eh, kasneje bomo dosegli napredek, bolj se bodo sklicevali na to hitro tehnologijo. Mislim, da bi se tudi države v razvoju morale premikati hitreje. Zdaj pa gospod Parnjo, izvolite. Hvala lepa, gospa uh, generalna uh, sekretarka. Najprej vam moramo uh, čestitati, kaj ti uh, motralski protokol, za katerega ste odgovorni, je eden izmed zgodovinskih uspehov uh, v boju proti podnebnim spremembam. Eh, in eh, na ta način eh, naj bi zmanjšali za 96 odstotkov fluorooglikovodike in to nam daje upanje glede podnebnega sporazuma v Parizu. Kar pa zadeva toplogredne pline, sam sem poročevalec za COP21 in v svojem poročilu sem zapisal, da uh, bi uh, morala biti izločitev HFC-jev eden izmed ciljev uh, konference pogodbenic COP21. Uh, toplogredni eh, plini eh, se namreč eh, še povečujejo in pogosto nadomeščajo nevarne spojine iz preteklosti. Od leta 2004 do leta 2008 so se ti plini povečali za dva odstotka. Torej boj proti podnebnim spremembam nikakor ni lahek. Potrebna je nadzorovati eh, razvoj, torej kako se boriti proti znižanju HFC-jev eh, eh, leta 2015 pričakujemo višek onesnaževanja z temi spojinami. Zanima pa me tudi, kakšna je vloga tehnološkega razvoja in pa Eh, mednarodne finančne pomoči predvsem eh, manj razvitim državam, eh, ki bodo imele večje težave, da se prilagodijo večstranskemu sporazumu, ki izhaja iz Montrealskega sporazuma. Hvala, gospod Dormano. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa generalna sekretarka. Najprej naj povem naslednje. Dunajska konvencija, za katero ste odgovorni, eh, določa eh, zaščito ozonskega plašča, krati pa ureja tudi eh, mednarodno trgovino. Montrealski sporazum se zdi, da je dosegel uspeh ampak eh, zgolj eh, na eh, specifičnem področju. Veliko dela nas še čaka. Zanima me vaše mnenje glede dveh točk. Kateri so tisti vidiki, ki so bili ključnega pomena pri Montrealskem sporozumu in ki bodo igrali pomenjeno vlogo pri konferenci COP21? Eh, sporazum, eh, prostotrgovinski sporazumi, kot je eh, sporazum z ZDA, ali so ti sporazumi v skladu z vašo misijo in z zaščito našega planeta? Hvala lepa. Hvala. Gospa Kilonen. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja, kiitokset hyvästä esittelystä. Hvala, gospod predsednik, in eh, hvala naši gosti za dobro predstavitev. Zaradi podnebnih sprememb bo nastala tudi eh, begunska kriza. Eh, Naprimer, če govorimo o dostopu do pitne vode in tako naprej. Zdaj že imamo begunsko krizo, ki je že velika in predstavlja veliki izziv, ampak sploh se ne zavedamo, kaj se še lahko zgodi v prihodnje rada bi poudarila pomen zavez za dolgoročne podnebne cilje. Potrebujemo pa tudi kratkoročna znižanja emisij. Rada bi vas vprašala, na kakšen način lahko danes uporabimo znanje znanstvene skupnosti, in to uskladimo z potrebami eh, po zmanjšanju emisij. Kako lahko uporabimo informacije, ki jih imamo v Evropi, eh, tudi na globalni ravni, zato da se jim emisije zmanjšajo? Hvala. Eh, hvala. Mislim, da drugih prošen za besedo ni bilo, zato besedo kar predajam gospi Birmpili za odgovore. Thank you very much for your questions. I've Hvala za vaše vprašanje. Skušala bom v čim večji meri odgovoriti na nja. Prvo vprašanje je bilo zelo jasno. Kakšen je razlog za eh, ta trenutni položaj in za trenutno situacijo. Rekla bi, da je v zadnjih letih prišlo do napredka. Zelo veliko je že to, da eh, vse strani razpravljajo v tem trenutku. HFC so skupina kemikali, eh, ki so pod trojnim C Združenih narodov in eh, zdaj strani razpravljajo o tem, ali te kemikalije vključiti v Montrealski protokol. Vedno smo vsako stvar obravnavali posebej in zdaj se v praksi prvič dogaja, da želimo ustvariti sinergije med dvema različnima konvencijama. Posredno imata ti dve konvencije isti cilj, eh, neposredno pa gre za cilj, da se zaščiti eh, globalno podnebje. Torej obstajajo razlogi za tako stališče. To je povezano s kombinacijo različnih eh, parametrov Ena stvar je časovnica, vsaka stvar potrebuje svoj čas, da dozori. Eh, treba je vse argumente eh, obravnavati, jih segmentirati, primerjati in potem na podlagi tega oblikovati rešitve. Poleg tega gre tukaj tudi za denar. Eh, države potrebujejo zagotovilo, da bodo dodatni stroški plačani iz večstranskega sklada gre tudi za to, da se eh, ta sporazum uporablja tako za države v razvoju kot za razvite države, da bo to upoštevano povsod in to je zelo pomembno za države v razvoju. Namreč pomembno jim je, da do zdaj niso imeli obveznosti v okviru UNFCCC. In če se zavežejo, da bodo podpisnice tega eh, Montrealskega protokola, bodo takoj morale v okviru časovnice znižati eh, te snovi. Te države pa bodo imele torej odgovornost, da s časoma ukinejo HFC, je seveda eh, z določenim časovnim zamikom, z eh, potrebnimi sredstvi, tehnologijo in tako naprej ampak za te države je ta zaveza zelo velika. To so torej nekateri razlogi za tak položaj, v katerem smo se znašli zdaj in pa za stališče različnih držav. No, odgovorila bom tudi na to, ali je prišlo do upočasnitve pogajanj. Ko sem se sama pridružila tej razpravi, so strani predstavljale različne argumente, e, namreč pravne zadeve, da pravno ni mogoče e, izključiti HFC-jev iz e, podnebne konvencije in jih vnesti v Montrealski protokol. Obstajali so tehnični argumenti, da druge alternative ni. In v določenih regijah se še vedno soočamo z izzivi pri tem, da dokažemo, da alternative lahko obstajajo v prihodnosti in da nekatere že obstajajo. To so dejanski problemi, s katerimi smo se soočili. Imeli smo tudi argumente povezane z finančnimi zahtevami. Zato, da dosežemo napredek, je treba ciljati oziroma ciljno nasloviti te argumente na različne načine. Na ta način bomo zagotovili, da bomo določene izzive tudi rešili. Udeležene strani so vključene v ta zelo vsebinski dialog že šest let. Leta 2015 bodo te strani imele priložnost, da razpravljajo ne samo o eh, enem ali dveh amandmajih, eh, torej predlogih sprememb, ampak kar o štirih. In na ta način bodo mogoče bolje zadostile svojim potrebam. Pri drugem vprašanju je šlo za kmetijstvo in tudi za druge okoljske teme, ki so visoko na agendi. To je eh, splošna tema, ki se vse čas pojavlja. Okolja ne moramo obravnavati povsem ločeno od drugih eh, stvari in eden od izzivov Montrealskega protokola, kljub velikemu uspehu, je tudi dejstvo, da smo izločili oziroma da želimo izločiti kemikalije, ki sicer ne tanjšajo ozonske plasti, ampak prispevajo pa k globalnemu segrevanju. Tega se moramo zavedati, ko razpravljamo o okoljskih temah eh, v okviru različnih eh, režimov in schem. In edina stvar, ki jo lahko povem v povezavi z Montralskim protokolom, je, da ukinjamo metilbromide in to je eden od glavnih izzivov eh, v eh, protokolu. Eh, ta snov se uporablja v kmetijstvu, večinoma v kmetijstvu in najtežje se soočamo s kmetijskimi praksami. No, tukaj je vključenih veliko akterjev. Vendar pa se z metilbromidom eh, uspešno ukvarjamo. Sprejela sem vaš komentar, da potrebujemo holističen pristop, ko gre za okoljske teme segmentiran pristop tukaj ne deluje. In zdaj želimo v okviru montrealskega protokola ravnati celovito. Pri tretjem vprašanju je šlo za to, ali je pesimizem upravičen. Primer Kitajske je bil naveden. Mislim, da obstaja veliko vprašanj, eh, pri katerih z okoljskega vidika nismo zadovoljni. Torej, ne zdi se nam, da bi dosegali zadosten napredek. Sama sem vključena v montrealski protokol in v tej montrealski strukturi razumem in vidim, zakaj je bil ta protokol uspešen. kot sem rekla, mislim, da obstajajo tri glavne teme in uh, s tem se boste verjetno strinjali, gospod Gramatikakis. Namreč uh, imamo znanstveno skupnost, ki ni nacionalne ali regionalne narave, ampak gre za mednarodno znanstveno skupnost. Uh, ki je obvestila in opozorila politike na te probleme. In takoj smo zagnali mehanizem, ki je plačal za tranzicijske stroške. Dobili smo tudi eh, zaveze, ki so veljale tako za države v razvoju kot za razvite države z različnimi urniki za ukinjanje teh snovi. In zato mislim, da je Montrealski protokol eh, koristen, ko bodo eh, države razpravljale o agendi po letu 2015. Imamo primere okoljskega upravljanja v Montrealskem protokolu, ki jih lahko eh, narod in države uporabijo tudi drugot. Kitajska je bila v tej razpravi v okviru Montrealskega protokola precej konstruktivna. Verjetno zato, ker so eh, bili izpolnjeni vsi prejšnji predpogoji, ki sem jih tudi že omenjala. Četrto vprašanje eh, je omenjalo nizko viseče sadeže, eh, ali je bil dosežen napredek, ali se je v zadnjem času upočasnil ali ne. Kar se tiče kontaktne skupine in to, kar pričakujemo od Dubaja, Eh, je naslednje. Mislim, da se definicija uspeha zelo razlikuje. Eh, v zvezi s tem se morajo tudi vdeležene strani same odločiti. Eh, sama lahko strani sekretarjata povem naslednje. Zelo blizu smo tega, da bomo v okviru kontaktne skupine začeli z razpravami. Strani so že razpravljale o tem, kakšna bo vsebina teh razprav in katera so tista ključna področja, za katera si želijo rešitev. Sama bi rekla, da smo precej eh, blizu tega, da se začnejo formalna pogajanja. V Parizu smo imeli zelo zanimivo razpravo. Prvič na plenarnem zasedanju so eh, strani eh, razpravljali o štirih amandmajih in uh, Imeli smo vprašanja in odgovore eh, za te udeležene strani. Lahko smo razpravljali o vsakem predlogu spremembe posebej. Kot sem rekla, torej, obstajajo velika pričakovanja in tudi možnost, da dosežemo dogovor. Pogajanja naj bi se začela v Dubaju, to je naše pričakovanje. Eh, sama pa imam isto skrb, kot ste izrazili vi, eh, namreč, da bo COP21 povezan z Dubajem, ampak eh, ne vemo še, ali bo Dubaj dal pozitiven signal za COP21. Določene strani pa tudi čakajo na to, kaj bo prinesel COP21 v Parizu in se bodo šele na podlagi tega odločile za začetek formalnih pogajanj ali ne. No, eh, strani, če bi se strani zavezale k vključitvi HFC-jev v montrealski protokol, bi bil to pozitiven signal. Kar se tiče vašega vprašanja o tem, ali je predlog Evropske unije šipkejši od uredbe o F-plinih, tukaj pa ne želim eh, zdaj primerjati. Eh, enega in drugega in se opredeljevati, ali je eh, predlog močnejši ali šipkejši. Mislim, da je to najpomembnejši predlog Evropske unije v razpravah, ki zdaj potekajo. Amandma Evropske unije je spremenil razpravo. Eh, dal je glas številnim eh, stranem in jim omogočil, da so se usedle za skupno mizo. Tako da mislim, da je pomen Evropske unije v njenih določbah eh, zelo velik. Ta predlog je bil eh, razlog za to, da je bil vložen še alternativni predlog za razpravo. V zadnjih šestih letih eh, smo imeli severnoameriški predlog in pa predlog otoških držav in ta dva sta si bila zelo podobna. Samo pri določbah so obstajale manjše razlike. In eh, strani so bile blokirane v razpravah o podobnih predlogih. Zdaj pa imamo še predlog Evropske unije in pa indijski predlog. In to dejstvo je prineslo večjo raznolikost v eh, naše soočanje s temi vprašanji. Razprave so zato tudi stekle naprej eh, in blokade ni več. Zato je tako pomembno, da smo prvič julija imeli razprave o specifičnih temah v vseh štirih konkretnih predlogih. Zelo daleč smo še od tega, da bi se dogovorili o enem predlogu. Ampak mislim, da je Evropska unija veliko prispevala k temu, da je obogatila razprave in deblokirala različne strani, ki se prej niso bile pripravljene pogovarjati. No, potem sem dobila še eno vprašanje o. Oh, hitro napredujoči tehnologiji in zakaj države v razvoju ne izkoristijo eh, možnosti teh skokov naprej. Tukaj imamo dve eh, stvari. Eh, države v razvoju želijo imeti jamstvo določenih alternativ, ki obstajajo na trgu. Mislim, da je to zelo logično razmišljanje, logična reakcija z njihove strani. In Kot morda veste, eh, imamo eh, v montrealskem eh, protokolu tri panele za ocenjevanje različnih učinkov, tudi gospodarskega učinka. Eh, ocenjujejo se tudi eh, tehnične možnosti na trgu. Ta panel tudi ocenjuje eh, stroške takšnega prehoda. Eh, Torej, eh, države v razvoju želijo vedeti, ali obstajajo takšne alternative. In kar se tiče skokov naprej v tehnologiji, eh, moramo vedeti, da obstajajo regije na svetu, ki imajo svojo lastno zakonodajo in ki so dale svoji industriji eh, signal za naprej. To pa je signal tudi za države v razvoju, da morajo sodelovati v razpravah. Mogoče eh, se bo tam pojavila situacija, ko alternative bodo na trgu, države v razvoju pa ne bodo izkoristile možnosti iz eh, sklada, torej možnosti za financiranje. Ta kombinacija jim bo zdaj dala možnost, da sprejmejo pravo odločitev v pravem času. Sedmo vprašanje je bilo naslednje. Kako lahko kombiniramo ukinitev eh, HFC-jev, kako to kombiniramo in nadomestimo te snovi? V svoji izjavi ste že sami zagotovili odgovor. Eh, v okviru eh, večstranskega sklada je potrebno in se zagotavlja financiranje in potrebno industriji tudi dati signal, eh, da bodo alternative v bližnji prihodnosti obstajale, nekatere pa že obstajajo. Poleg tega si je treba zastaviti časovnico za odločitve, ki jih bodo sprejemale pogodbene strani. Pa še zadnja tri vprašanja. Ne, zakaj je bil ultraljski protokol tako uspešen, eh, kateri so tisti dejavniki, ki so ga naredili uspešnega. Eh, okoljsko upravljanje je en tak dejavnik s finančnim mehanizmom, to je zaveza 127 eh, držav v okviru univerzalnega članstva. Imamo pa tudi tisto znanstveno platformo, ki je bila zelo učinkovita v okviru Montrealskega protokola. Še ena stvar je, ki jo želim omeniti eh, skupaj z vami. Montrealski protokol se ukvarja s specifičnimi sektori, sektori industrije in pa tudi eh, specifično uporabo. Klimatska konvencija se ukvarja z zelo širokim področjem, s CO2, energijo in tako naprej. Torej, to področje je zelo široko in ko primerjamo oboje, je treba vse skupaj postaviti v neko perspektivo. To je eh, veliki ziv, ampak vse skupaj bo še večji izziv v okviru UNFCCC-ja. Dobila sem tudi vprašanje v zvezi s prosto trgovino. In uh, v zvezi s tem, ali so stvari kompatibilne uh, z naravo in okoljem. Uh, sama sem izvršna sekretarka in to presega moje pristojnosti, ampak uh, vseeno lahko delno odgovorim na to vprašanje. Veliko uh, se ukvarjamo z mednarodnimi uh, trgovinskimi določbami. In eden od izzivov pri Montrealskem protokolu in pri vseh eh, kemikalijah je tudi nezakonita trgovina s kemikalijami. Strani, eh, ki so podpisnice Montrealskega protokola, so zagotovile, da je trgovina s kemikalijami v okviru Montrealskega protokola pod nadzorom. Na kakšen način? način bi lahko znanje znanstvene skupnosti eh, bilo uporabljeno na globalni ravni in lahko tudi spodbuja dejavnosti v okviru podnebnih konvencij. Eh, torej, kot sem rekla, eh, imamo panel za znanstvene ocene. Ta panel sestavljajo znanstveniki iz celega sveta, vodijo pa ga štirje znanstveniki iz NASA, NOE, Cambridgea in uh, en predstavnik je iz Afrike. Oni vsaka štiri leta pripravijo eh, periodično oceno in tudi obveščajo politike, ki sprejmajo odločitve o zelo konkretnih eh, rezultatih glede eh, ozonske luknje, ozonske plasti, kako se ta tanša in tako naprej. Zelo pomembne so te povezave tudi med ozonom in podnebjem. Mislim, da smo dobili zelo močan signal. Razprave v okviru Montrealskega protokola so se začele pravzaprav zato, ker so znanstveniki rekli, da z nadomečanjem FCF-jev s HFC-ji tudi ustvarjamo problem, s katerim se bo treba soočiti. In to znanstveno eh, mnenje je sprožilo razprave tudi v politiki. Mislim, da sem s tem pokrila praktično vsa vprašanja, ki so mi bila zastavljena in še enkrat hvala za to priložnost. Hvala tudi vam za odgovore. Preden bomo zaključili s to temo. Moram še Evropsko komisijo vprašati, če si želijo spregovoriti. Imate možnost, da se na to odzovete. Želim pa tudi vprašati, zakaj je predlog Evropske unije eh, manj ambiciozen od uredbe o F-plinih. Želimo si izvedeti mnenje komisije v zvezi s tem. Izvolite. Um, Hvala, predsednik. Hvala, Bas uh, Eichhout, za to vprašanje. On je uh, strokovnjak za F-pline. Sam bom skušal uh, zagotoviti nek diplomatski odgovor. Tudi predstavnica Montrealskega protokola je dala diplomatske odgovore. Mislim, da moramo iti malo nazaj v času. Vrniti se moramo v leto 2007, ko smo govorili o ukinjanju HFC-jev in pa eh, ODS. No, takrat smo se dogovorili, da eh, se morajo države eh, v razvoju eh, s tem soočiti do leta 2035, razvite države pa že do 2020. Evropska unija je vse skupaj ukinila že do leta 2010. Torej, mi smo prehitele, eh, prehiteli eh, druge razvite države, Združene države, Avstralijo, Japonsko in tako naprej. Eh, zdaj, ko smo pri uredbi o F-plinih, smo ugotovili, da imamo veliko alternativ in da lahko podamo zelo ambiciozen predlog. Ta predlog je bil tudi sprejet, ampak preostanek razvitega sveta še ni bil na tej stopni. In ko smo oblikovali predlog, je bil glavni cilj ta, da se eh, prekine blokada v pogajanjih, da postavimo na mizo nekaj drugačnega, kar bi lahko sprejeli tudi druge države v razvoju. In zato se morda na prvi pogled zdi, da je naš predlog manj ambiciozen. Eh, to je tudi nekaj, kot je povedala že izvršna eh, sekretarka. Eh, torej eh, nekaj, kar bo predmet pogajanj in razvite države bi rade spodbudile tudi države v razvoju. Zato eh, moramo to blokado prekiniti. Delno je šlo za taktiko, delno pa za zgodovinski razvoj dogodkov. Hvala. Najlepša hvala za vaše odgovore. Aj kudbas ni preveč zadovoljen lahko bi taktiko tudi drugače razložili. Eh, namreč imeli smo tudi že izkušnjo, ker je bil razkorak eh, med eh, drugimi razvitimi državami in pa Evropsko unijo. In lahko bi pričakovali, da Evropska komisija ne bo podala ponovnega takšnega predloga. Torej, vse skupaj bi lahko obrnili tudi drugače, kar pa zadeva taktiko, ja. Eh, na koncu ste eh, dosegli kompromis, ampak mislim, da nima smisla, da začenjate eh, nov predlog z kompromisom, če še kompromisa spoh dos, niste dosegli. Ampak dobro, to je že drugo odprto vprašanje. Dobro, mislim, da lahko s tem zaključimo za to točko dnevnega reda. Zahvaliti se moram naši gosti za to, da je prišla k nam in bila z nami pripravljena razpravljati o tej pomembni eh, temi eh, in sicer o konferenci COP21. Najlepša hvala. Sedaj pa nadaljujemo z našo sejo in sicer smo pri naslednji točki dnevnega reda, ki smo jo dodali danes. Mislim, da je to zelo pomembna točka, kajti videli smo, predvsem na naslovnicah eh, časopisov. Eh, veliko prispevkov eh, na to temo. Gre za izmenjavo mnen z komisijo in sicer glede Volkswagna. Kot veste, je to zelo pomembna tema. Do To je pomembna tema tudi zaradi tega, ker smo danes zjutraj izglasovali spremembo trenutne uredbe o uh, izpušnih plinih uh, avtomobilov. Za svojo resolucijo, ki smo jo izglasovali danes, smo predvsem v, v predlogu spremembe sedem zahtevali več podatkov, predvsem o dejanskih emisijah eh, med vožnjo. To je tista razprava, eh, ki bomo morali sedaj imeti. Vemo, da si Evropska komisija prizadeva na tem področju, vemo pa tudi, da je prišlo do velikega škandala. In Nekaj težav imamo v ZDA, eh, tam se je pojavil tudi ta velik problem. Zanima pa tudi nas tudi, kakšna je situacija v Evropski uniji. Zanima me, ali bomo tudi tukaj kmalo imeli podoben problem. Ali gre tukaj zgolj za enega proizvajalca ali za več proizvajalcev. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo to izmenjavo mnen z eh, komisijo In opravičujem se komisiji za uh, to uh, zelo pozno povabilo, kajti šele včeraj smo se odločili, da bomo imeli to izmenjavo mnen. Veliko kolegov se je že javilo k besedi, ampak za začetek razprave bom dal besedo gospe Žoani Čiskovski iz eh, GD za rast, ta eh, predstavi perspektivo Evropske komisije. Potem pa bodo sledila naša vprašanja. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik in eh, dobro jutro. Seveda zelo dobro poznamo interese Evropskega parlamenta na tem področju in rada bi vam predstavila trenutno situacijo in povedala tudi, kaj smo storili doslej eh, in kaj nameravamo eh, storiti v eh, prihodnih tednih in mesecih. Evropsko komisijo izjemno skrbi, kar se je zgodilo in to jemljemo zelo resno. Nameravamo raziskati, kaj se je zgodilo, kakšne bodo posledice le tega in kaj bo potrebno storiti. Torej, kaj smo storili doslej? Eh, stopili smo v stik eh, z eh, pristojnimi ameriškimi organi, z okoljsko agencijo in tako naprej, zato da bi ugotovili, kaj natančno se je zgodilo in kateri bodo naši naslednji koraki. Poleg tega smo stopili v stik tudi z Volkswagenom. Volkswagen sedaj izvaja Eh, neodvisno eh, preiskavo, kar pomeni, eh, da smo se dogovorili z ameriškimi organi, pa tudi z Volkswagenom, da se bomo sestali v prihodnjih dneh in da bomo zahtevali prve rezultate pogajanj. Kot veste, bi bilo sedaj še preuranjeno eh, dejati, eh, ali to zadeva tudi Volkswagnove avtomobile v Evropi in ali potrebujemo poseben nadzorni sistem. Mm, to je področje, ki ga zagotavo proučujemo. V prihodnjih dneh bomo imeli boljši pregled nad situacijo. Eh, namreč čakamo na informacije tistih, ki so neposredno prizadeti. Torej, v kakšnem okviru delujemo in eh, kateri so tisti elementi, ki si jih bo potrebno ogledati. Imamo zelo jasne omejitve, ki jih določajo uredbe. Eh, govorimo o eh, NOx, ne o CO2. Te omejitve določa pravo Evropske unije in pretekli mesec so stopile v veljavo strožje omejitve. Mislimo, da, eh, ta, eh, da je ta sistem dobro vzpostavljen. Drugič eh, govorimo o sistemu odobritve, ki omogoča avtomobilom, ki izpolnjujejo zahteve glede emisij, da se prodajajo na evropskem trgu. In eh, v tem okviru bi omenila tudi to, kar ste omenili vi eh, v vašem uvodu. Gre za eh, preizkuse. Laboratorijski testi ne odražajo vedno dejanskih emisij. In zato bomo v prihodnih mesecih predstavili drugi svežen Eh, zakonodaje na tem področju in eh, to bi nam moralo omogočiti, da se bo zakonodaja izpolnjevala tudi pri eh, dejanski važnji. Torej, z delom na tem področju smo že pričeli. Kar pa zadeva nadzor nad trgom, kot sem že dejala, so države članice tiste, ki morajo zagotoviti, da je dovoljenje za prodajo na trgu podano v skladu eh, z eh, omejitvami, ki eh, veljajo. Zavedamo se, da bodo mogoče potrebne nadaljne prilagoditve in prizadevamo si že za okrepitev nadzora Na trgu številne države članice so že pričele z eh, lastnimi preiskavami eh, Nemčija, Francija in Italija. Eh, Naprimer, in z temi državami bomo sodelovali in bomo skušali ugotoviti, kaj se je zgodilo v teh državah, potem pa bomo izmenjali informacije. Poleg tega, pa eh, se bomo sestali tudi z organi za odobritev eh, avtomobilov in skušali bomo ugotoviti, ali eh, so potrebne nadaljne izboljšave. Toliko torej glede dejstev, glede tega, kaj nameravamo stomeriti v prihodnih tednih in mesecih. Seveda bom z veseljem prisluhnila vašim pripombam in podala še podrobnejše informacije glede tem, tem, ki vas zanimajo. Hvala lepa. Pripričan sem, da bo vprašanj veliko, kajti eh, seznam eh, govorcev je zelo dolg in kar takoj bom začel eh, s prvim govorcem in to je Peter Lize. Hvala lepa za hiter odziv, hvala lepa tudi za to. Da je bila Evropska komisija tako zelo prožna in se je danes udeležila naše seje. Gre za zdravje eh, naših eh, državljanov, ne gre za to, da bi želeli nekoga jeziti, ampak eh, za to, da so te snovi izjemno škodljive. Imamo direktivo o čistem zraku in v primeru, da so omejitve presežene, je potrebno uvesti omejitve v prometu in tako naprej. Torej ne gre zgolj za optičen problem, ampak gre za konkretne probleme eh, v občinah eh, in za konkretne probleme eh, za državljane. To, kar se je zgodilo, je povzročilo hudo krizo. Ampak seveda bodo morali odgovornost prevzeti tisti, ki so naredili napako. Evropska komisija je sicer podala eh, predstavitev, ampak eh, vseeno bi rad zagotovilo, da je Evropska komisija prepričana, da gre tukaj za problem eh, Volkswagna. Namreč pred nekaj meseci smo prejeli informacijo neke organizacije v Nemčiji, in eh, sicer glede tega, da naj bi bil uh, nadzor v ZDA veliko strožji in da, v, uh, da se v Evropski uniji uporablja veliko trikov. Zanima me, ali eh, niso tudi eh, drugi proizvajalci eh, uporabili eh, kakšnih eh, trikov. In, eh, Seveda gre tukaj za eno X, eh, na to se nanaša trenutni škandal, ampak imamo težave tudi eh, z omejitvami izpustov CO2. -ja. Eh, vsi vemo, da avtomobili povzročajo precej več izpustov pri dejanski vožnji, kot pa pri testiranju in mislim, da potrebujemo strožjo zakonodajo na vseh teh področjih. Hvala lepa. Matijas Grote. Hvala lepa. Še enkrat hvala lepa, eh, da je tukaj tudi komisija. Eh, prejšnji teden smo imeli razpravo o poročilu, v katerem smo glasovali. In eh, naj še enkrat poudarim, da prihaja do številnih laži in goljufij pri testiranju avtomobilov. Zato me zanima, ali ste preizkusili vozila pri dejanski vožnji? Kako ste jih preizkusili? Zgolj eh, na testnem preizkusu ali pa Evropska komisija eh, izvaja lastne teste? Če ste jih izvedli, kako in če jih niste, zakaj se takšni testi ne izvajajo? Kar pa uh, zadeva dejansko, eh, dejanske emisije pri eh, vožnji. Eh, me zanima, kdaj bomo dobili podrobnejše informacije. Tukaj ne gre zgolj za majhno goljufijo. Sam sem bil poročevalec za Euro 5 in Euro 6, takrat smo se borili za stroge standarde pogosto uh, smo jih morali v celotnem postopku omiliti, ampak te uh, govorice, ki so sedaj izbruhnile, so bile uh, že zmeraj prisotne, že odnegdaj prisotne, že zadnjih deset let. Zato me zanima, kaj je komisija storila glede teh govoric, kdo izvaja preizkuse, kdo je odgovoren v Evropski komisiji. Evropska komisija je varoh pogodb, varuhinja pogodb in zato mora paziti tudi na to, eh, da eh, se pogodbe v Evropski uniji spoštujejo. Najlepša hvala. Gospa Gerling. Oh, you, um... Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, seveda smo o tem pred kratkim razpravljali v odboru in seveda smo glasovali tudi o zakonodaji z tega področja um, pred kratkim ampak eh, ta dogodek pomeni eh, spoznanje, eh, da so postopki v Evropski uniji posem drugačni kot pa v ZDA. Vprašanje, ali so bili izvedeni eh, merilni cikli med dejansko vožnjo, to vprašanje je pravzaprav brezpredmetno, kajti eh, takšnega postopka eh, v Evropski uniji nimamo. In že pri Euro 4 smo ugotovili, da rezultati niso ustrezni. Celo številke komisije to kažejo, torej ne moremo biti ravno presenečeni. Jaz in uh, poročevalci v uh, senci smo o tem razpravljali, ko smo govorili o izpustih NOx in dejali smo, da če komisija ne bo predstavila novega uh, evropskega merilnega cikla uh, pri uh, vožnji, uh, potem. Uh, pač ustreznega nadzora uh, v Evropski uniji ne bo in to je uradno stališče tega odbora. Torej to, kar uh, sprašujem Evropsko komisijo je, ali je postopek odobritve vozil pravzaprav uh, neustrezen. In veliko časa je imela Evropska komisija, da bi ta uh, postopek prilagodila. In tukaj eh, se ne obračam na našo današnjo gostjo, kajti eh, ta se je pred razmeroma kratkim časom pridružila eh, Evropski komisiji, ampak eh, zanima me, eh, ali se bomo lotili dela in ali se bomo eh, dela eh, vozili hitro, lotili hitro in ali bomo zadovoljni z tem postopkom. Zanima me, eh, kakšna so njihova pričakovanja glede tega. Naj ponovim še, da tukaj ne gre zgolj eh, za dizelska vozila. Eh, težave se pojavljajo tudi pri drugih vozilih in pri vozilih na gorivo bi lahko rezultate izboljšali. Pri benzinskih motorjih bi lahko rezultate izboljšali, če bi imeli boljši nadzor. Najlepša hvala. Gospa Jeten Meki. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila za hiter odziv. Dobro je, da imamo to sedaj eh, na eh, dnevnem redu. In dobro je, da je komisija danes tukaj z nami. ta škandal eh, se šele razvija. Ampak, zastaviti si moramo vprašanje v zvezi z eh, določili in v zvezi z nadzorom, kar zadeva norme. Obstaja velik razkorak, velik razkorak med eh, standardi eh, oziroma med testiranjem, eh, med vožnjo eh, in pa eh, dejanskimi potrebami. Res je. da smo glasovali za zanesljivejše teste šele pred kratkim, potem pa je izbruhnil ta škandal. Evropski parlament in Evropska komisija morata zagotoviti podroben pregled. Dobra kakovost eh, zraka je pravica vsakega posameznika in zaradi tega je potrebno upoštevati vse eh, dejavnike in poskrbeti za ustrezen nadzor, eh, tako da bodo navedeni podatki tudi veljali. In tukaj eh, naj se dotaknem tudi pogajanj v zvezi z čezatlantsko trgovinsko pogodbo. Imam grenak preukus. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli enoten nadzor ali v ZDA ali pa tukaj nekoliko smo uh, podcenjevali delovanje ameriškega sistema. Evropejci smo vedno zagovarjali lastno industrijo, tudi če ta uničuje okolje, naravo in tako naprej. ZDA pa ima lasten nadzorni sistem. In uh, to bo eh, seveda sedaj vplivalo tudi na pogajanja o TTIP-u. Mislim, da eh, se moramo s tem problemom spopasti sedaj in da moramo sprejeti konkretne ukrepe. V prihodnosti pa se kaj takšnega več ne sme zgoditi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kilon. Hvala lepa gospod eh, predsednik. Zelo pomembno je, da to temo uh, hitro obravnavamo. In potrebno je obravnavati tudi vsa vprašanja, ki so s tem povezana. Izhajam iz tega, da je Volkswagen osamljen primer, ampak eh, seveda bo potrebno to še preveriti. Želimo seveda, da bi spremljali to temo še naprej in eh, želim tudi, da bi našli eh, rešitve. Rešitve eh, tudi za ponovno vzpostavitev zaupanja potrošnikov. Potrebno je poskrbeti za strok nadzor nad izpusti in Zavedati se moramo, da eh, so potrošniki pripravljeni plačati višjo ceno za eh, ekološke avtomobile in zato moramo zagotoviti eh, dober nadzor. Namreč celoten sistem smo postavili pod vprašaj in zaupanje potrošnikov v ta sistem. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Hojzling. Ja, herr Vorsitzender, vielen Dank, dass Sie das Thema auf die Tag. Hvala lepa, gospod predsednik, da ste to temo uvrstili na dnevni red. In uh, mislim, da uh, takšnih uh, goljufij nismo pričakovali. Volkswagen uh, si je privoščil precej, ampak dejstvo, da uh, testi ne delujejo, ni nekaj novega. Že dolgo vemo da je temu tako, eh, če si ogledamo samo eh, razlike med laboratorijskimi testi in testi med dejansko vožnjo. Eh, razlike so 15 odstotne in že nekaj časa obstajajo govorice, da ti testi ne delujejo in Ne le v ZDA, tudi v Evropi so izpusti 22 krat uh, višji uh, pri eh, dejanski vožnji kot pri laboratorijskem preizkusu. In mislim, da tukaj ne gre zgolj za Volkswagen, saj ne po mojem mnenju. Uh, realnost je pač povsem drugačna od laboratorijskih testov. In zato je potrebno preveriti celoten sistem. Potrebni so praktični preizkusi. Uh, in Evropa mora prevzeti eh, pionirsko vlogo na tem področju. Ta zahteva mora biti osrednja eh, zahteva Evropskega parlamenta. Tukaj ne gre zgolj za verodostojnost nekega nemškega podjetja, gre za verodostojnost evropske okoljske politike in njenega izvajanja. Eh, In če si ogledamo, kakšne težave imamo z dušikovim eh, dioksidom v mestih, potem eh, ne moremo zahtevati od mest, da se držijo zastavljenih omejitev, če proizvajalci avtomobilov ne izpolnjujejo eh, zakonodaje z tega področja torej eh, poskrbeti moramo za to, eh, da eh, bo ta škandal imel posledice. To ni škandal Volkswagen ali pa škandal v ZDA, to je škandal celotne evropske industrije. In zaradi tega je potrebno sprejeti tudi ustrezne ukrepe. Hvala lepa, sedaj pa gospa Krstet res je eh, da je zelo pomembno da imamo danes dopoldne to razpravo in zahvaljujem se evropski komisiji za prisotnost kajti zelo pretreseni smo pretreseni zaradi eh, tega eh, škandala v povezavi z Volkswagenom in mogoče tudi z drugimi eh, proizvajalci torej to je potrebno rešiti eh, kar se da hitro eh, Gre za velik problem, kaj ti imamo zakonodajo, ki je eh, zelo natančna in učinkovita, kolegi so o tem že govorili. Nažalost pa uh, se pojavljajo težave pri testih in uh, zaradi tega je potrebno uh, te uh, teste spremeniti, namreč uh, pogoje. Uh, homologacije je potrebno prilagoditi eh, praktični važni. Potrebno je uvesti eh, reforme in zagotoviti eh, enotne svetovne teste. Poleg tega pa je Evropska komisija dejala, da je potrebno izvesti teste pri dejanski važnje. Poleg tega Eh, pa si moramo zastaviti še druga vprašanja. Mi eh, glasujemo o zakonodaji, vsega seveda ne moremo predvideti. Ampak zdi se, da se da zakonodajo vedno eh, izrabiti. Čeprav tukaj je šlo za dejanski primer goljofije, namerno je bila v vozila ugrajena programska oprema z namenom goljofije. In eh, to, tukaj gre za evropsko avtomobilsko industrijo, ki je igrala pomembno vlogo na svetovni ravni. Gre za eh, izgubo zaupanja. Vendar pa to ne zadeva zgolj avtomobilsko industrijo, ampak celotno evropsko industrijo. In to me močno skrbi. Kaj ti eh, imamo sklad eh, za eh, razvoj. Eh, in druge sklade, ki jih podpira evropska industrija. Brez evropske industrije si takšnih skladov sploh ne moremo privoščiti. In eh, če eh, naša industrija izvaja takšne goljofije, kako jo bomo lahko zagovarjali na svetovni ravni? Prosim Evropsko komisijo, da zagotovi preglednost, kajti zaupanje bomo lahko vzpostavili le s preglednostjo proizvajalce evropskih avtomobilov pa eh, prosim, da se resno lotijo dela, kajti na kocki je na milijone delovnih mest. To je industrija, ki je ključnega pomena za Evropo. Zato pozivam vse, Evropsko komisijo, da upravi svoje delo, kar se da učinkovito, pa tudi industrijo, eh, da se spopade z tem problemom, da zagotovi preglednost, da ponovno vzpostavi zaupanje. Ko smo razpravljali o TTIP-u, uh, smo dejali, da smo zmeraj zagovarjali uh, svoje okoljske norme. Kako naj bomo sedaj verodostojni v pogovoru z ZDA, če pa je izbruhnil uh, takšen škandal? To me močno skrbi, kajti mislim, da moramo ponovno spostaviti zaupanje v našo industrijo in avtomobilska industrija je še kako pomembna. Najlepša hvala, Sebdans. Najlepša hvala. Upam, eh, da Evropska komisija čuti jezo v eh, odboru. 11 eh, milijonov vozil, to predstavlja en milijon dodatnega onesnaževanja zraka in to pomeni celot trenutno vsoto mešanih emisij v Združenem kraljestvu, ki prihajajo iz prometa, kmetijstva in tako naprej. Eh, in eh, pogosto eh, povdarjamo, da bo moralo svoje storiti tudi kmetijstvo, kajti vsa druga področja si prizadevajo za dosego boljših standardov. Potem pa se pojavi takšen škandal in uh, izniči celoten napredek. Potrebno je najti ustrezne rešitve. Zagotoviti je potrebno, da uh, drugi proizvajalci niso udeleženi uh, pri uh, teh goljufijah. To mora biti nujno, nujna zadeva. Uh, Kot je dejala uh, Julie Girling, je potrebno ukrepiti eh, teste v Evropi. V ZDA, kolikor vem, se testi izvajajo neodvisno. Pri nas eh, pa uh, se zanašamo na teste, ki jih izvajajo proizvajalci avtomobilov sami. Skrbi me tudi, da komisija govori zgolj o izpustih dušikovih oksidov, ampak tukaj gre tudi za benzinske motorje, torej mislim, da je potrebno uh, proučiti vse tipe vozil, kaj ti ne moremo si privoščiti, da bi se ta škandal nadaljeval. Much, now... Hvala lepa. Gospod Balas. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Seveda ustrajamo eh, pri okoljskem vidiku, pa tudi pri etičnem vidiku tega, kar se dogaja v ZDA. Jaz pa bi rad povdaril demokratični vidik mislim, da ne gre zgolj za to, da moramo od avtomobilske industrije eh, zahtevati preglednost, eh, namreč eh, odgovornost eh, nosijo zakonodajalci in pa eh, politiki. Avtomobilska industrija mora eh, biti zavezana preglednosti eh, in eh, to mora biti določeno z zakonodajo. če bo Evropska komisija imela eh, dovolj eh, strok pristop, eh, lahko učinkovito vpliva na vlade in države članice. Poleg tega pa je potrebno upoštevati tudi velik vpliv avtomobilske industrije tudi na ta parlament. Ravno zaradi tega imamo minimalno zakonodajo na tem področju. Najlepša hvala, gospod Fjellner. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa tudi Evropski komisiji. Ključne industrije, ključna industrija je industrija, ki je tesno povezana tudi z uh, narodnim ponosom in mislim, da je Volkswagen uh, eden izmed uh, ključnih proizvajalcev v Nemčiji. Uh, ki je do nedavnega predstavljal eh, tudi razlog za eh, ponos. Eh, ampak pustimo zdaj to. Seveda je potrebno izboljšati teste. Ampak hkrati je mogoče pri testih vedno goljufati in zaradi tega je prav, da komisija poudarja tudi na mehanizem tržnega nadzora, ki ga bo potrebno tako ali tako vzpostaviti. Jaz pa si zastavljam vprašanje, ali lahko res zaupamo mehanizmu tržnega nadzora, še prav posebej, ker smo se odločili za decentraliziran sistem. Pri eh, tako eh, zelo politični industriji, pri tako zelo pomembni industriji za eh, narodni ponos. ZDA eh, so nam morale povedati, eh, da eh, obstajajo napake. Eh, Kaj te države članice eh, naj bi nadzirale nacionalne heroje? Potrebovali bomo sistem tržnega nadzora, ne glede na to, eh, kakšno obliko tega nadzora bomo izbrali ali pa ne glede na to, kako bomo spremenili sistem nadzora. Ampak vprašanje je, ali lahko temu decentraliziranemu modelu zares verjamemo. področje, na katerega se moramo osredotočiti, pa so tudi sankcije, kajti seveda eh, pričakujem, eh, da bo to del uredbe, ki oziroma. Sem pričakoval, da bo to del uredbe, ki jo že imamo, ampak eh, te iluzije sedaj več nimam. Zato me zanima, katere so sankcije. In to sprašujem Evropska komisija kakšne možnosti imamo, da kaznujemo tiste, eh, ki ne sledijo zakonodaji? Ali imamo sankcije in ali so te sankcije učinkovite eh, in eh, katera je najhujša možna kazen? In uh, sedaj še k uh, informacijam. Uh, če bi sedaj želel kupiti dizelsko vozilo, ali bi mi lahko uh, prodajalec povedal, ali uh, to Volkswagenovo dizelsko vozilo izpolnjuje uh, zahteve v zakonodaji ali ne. Thank you very much. And now Mr. Dorfman. Gospod Dorfman je na vrsti naslednji. Hvala. Kristofer Filner je povedal mnogo tega, kar sem hotel povedati tudi sam, ko razpravljamo o tem, ali so ti, so ti avtomobile prodajali samo v ZDA ali ne. VV eh, je sam priznal, da je ta programska oprema ugrajena v 11 milijonov avtomobilov in če vemo, da je delež dizelskih avtomobilov ZDA 2,7 odstoten in VV um, proizvede 10 milijonov vozil na leto, potem ni nujno, da si matematik, da veš, da je ta programska oprema oprema v vseh dizelskih avtomobilih s tem motorjem, tudi v evropskih. Moramo razlikovati med tem, kar se dogaja pri porabi. Vemo, da so v, v laboratoriju pogoji, ki, niso, ki ne ustrizajo um, normalni vožnji v realnosti in je tam um, poraba za 10-15 odstotkov nižja. Ampak tu so ugradili programsko opremo, ki um, izpuh um, zmanjša na eno štiridesetino in to je popolnoma drugačna razsežnost. Torej pravi škandal pri vsem tem je, um, da tega nismo ugotovili in to je povedal Kristofer Fellner in čudim se vsej tej razpravi da um, sicer razpravljamo o upravi VV-ja, nihče pa ne razpravlja o tem, kaj je z pristojnim nemškim organom, ki tega ni ugotovil. Uh, In če američani začenjajo za malo število vozil, ki so jih eh, prodajali tam v primerjavi z Evropo in sedaj um, tudi že določajo kazen za to, kakšen, kakšna pa bo kazen v Evropi za stotine milijonov avtomobilov, ki so jih prodali v Evropi, sankcij ne bo, ker niso predvidene in zato je moje vprašanje komisiji, ali ne bi bila dobra priložnost. Včasih potrebujemo škandale, da se stvari spremenijo, ali ni to dobra priložnost, da si s tem temeljito spremenimo. Vidimo, da decentralna kontrola, ki jo izvajajo nacionalne države članice, ne deluje. In eh, drug primer eh, zadeva predvsem Francijo in Italijo, ki želijo sedaj kontrolirati nemška vozila, ampak jaz mislim, da tem dvema državama samo deloma gre za zdravje nemš, eh, francoskih in italijanskih državljanov, temveč predvsem za to, kakšno vlogo igrata ti dve državi eh, na avtomobilskem področju. Torej gre za to, da se malo znebijo sitne konkurence. Vse to pravzaprav ne deluje. In mislim, da moramo hitro, eh, glede na to krizo, pripraviti primiren predlog. In to je moj poziv komisiji. Eh, treba je spremeniti cel postopek, iz tega narediti evropski postopek, kajti tu imamo eh, tigra brez zob. Gospod Torbajc. Hvala, gospod predsednik. Najlažja in iročn, ironična pot je, da bi. Eh, eh, ta, da bi to spremenili v eh, Volkswagen, torej eh, vozila v oblaku, eh, volke oblak. Eh, hm, lahko nadaljujem tudi v finščini, če je ta moja besedna igra mogoče težko razumljiva v drugih jezikih. Ampak eh, pogledati se moramo v zrcalo. Mislim, da eh, smo. Eh, pri številnih priložnostih um, um, zamočili, ko bi morali eh, poskrbeti za strožje, eh, strožja pravila, naprimer pri iluku. Ali menimo, da smo opravili dobro delo, ali je komisija opravila dobro delo pri tem. Um, torej, seveda je v politiki lahko s prstom kazati na druge, ampak eh, tudi sami um, mor, se moramo vprašati, ali mi vedno pravilno um, pripravljamo ustrezne predpise. Hvala in sedaj gospa McGuinness. Hvala, gospod predsednik, hvala za to, da ste to dali na uh, dnevni red današnje seje. Um, torej, um, naprimer, um, sektor medicinskih um, um, naprav je prav tako um, sektor, ki, kjer bi lahko prišlo škandala. Torej gre za eh, različna, eh, različna področja. In pravzaprav se tega zavedamo tudi že dal časa. In študija je bila izvedena v ZDA in sicer eh, univerzija v Virginiji. Šest ljudi eh, je izvajalo to študijo, 50 ljudi in eh, odkrili so ta škandal. Eh, Eh, in ko eh, je eh, VV rekel, da so zamočili, niso zamočili oni, temveč v bistvu so goljufali in so jih pri tem zalotili. In to je izredna zgodba. Vsak dan, ko berem o tem, se mi zdi, da postaja še bolj neverjetna. E, nekateri so e, tehnično vključeni v to in moramo jim prisluhniti. In ko govorimo o TTIP-u, smo mi predvsem eh, vedno povdarjali, kako smo boljši kot ZDA pri standardih, da smo um, čistejši, bolj zeleni in zdaj vidimo, kako zgleda. Zdaj eh, zgledamo zelo umazane. Uh, Torej, pri tej zadevi zgleda, da smo zelo umazani in zato se moramo prebuditi. In hvala komisiji eh, za, ostri, za prve pripombe. Potrebujemo več, veliko, veliko več, eh, kajti v ZDA so poskušali seveda ogoljufati eh, državljane, tam so to odkrili in vemo tudi, kaj se dogaja na globalni ravni. Hvala, gospod Dali. Hvala, gospod predsednik. Hvala komisiji za to, da je danes tu in da danes razpravljamo o tej pomembni temi, pomembni za državljane. No, govorimo o ZDA in Volkswagenu, ampak to je stvar, ki zadeva vse. Ehm, in tudi v tem odboru smo že govorili o tem, da se to dogaja v Evropski uniji in vprašanje ostaja, eh, kaj je z drugimi proizvajalci avtomobilov, kaj ti gre seveda za eh, zaupanje in zaupanje je bilo eh, s tem kršeno. In, in če komisija ugotavlja, da govorimo samo o NOX-u, me to znemirja. Kako ste lahko gotovi, da ne gre tudi za CO2 in ko uh, in da gre samo za, za zadeva med ZDA in VW-jem. Um, kako vemo, da podobnih avtomobilov ne prodajo v EU in državljanom moramo dati jasne odgovore, kaj ti eh, gre predvsem za zaupanje državljanov, um, ki je um, ogroženo. Potrebujemo um, boljše teste emisij, ampak um, vprašanje je, ali eh, proizvajalci avtomobilov ne bodo vedno iskali nekih eh, možnosti v izogib eh, eh, pravilnim rezultatom tega testiranja. Ali lahko komisija zagotovi, da bodo prihodna testiranja zrcalila realistično porabo ali ne, ali se razmišlja o alternativnem testiranju, kajti potrebujemo neprepustne um, predpise um, in naša prednost mora biti predvsem e, zaupanje državljanov in zato potrebujemo ustrezen način testiranja čim prej, ne moremo čakati. Uh, kaj ti s tem bodo proizvajalci avtomobilov eh, imeli možnost, da uredbe, ki so eh, v veljavi eh, še naprej zvodenijo in da tudi se zvodenijo prihodnja predlagana testiranja. Gospod Eichhout, no, želim se zahvaliti Nilsu, da je pokazal tudi na našo krivdo kajti zelene se pogosto označuje za naivce, ampak moram reči, da nekateri eh, kolegi, ki eh, sedaj ugotavljajo, da industrija eh, goljufa, torej oni so bili vedno naivni, eh, zeleni so bili pogosto zelo realistični, ampak dobro, to je bolj razprava za eh, gostilno. No, pozitivno je, da smo tu in da razpravljamo o tem, kajti o tem smo že razpravljali, ampak dvorana ni bila tako polna, kot je danes. Torej, očitno potrebujemo takšne krize, preden začnemo ukrepati. In to je eh, seveda um, velika bolečina za Evropo, kajti ZDA ukrepajo in kažejo na Evropo in tudi gledajo, kaj dela Evropa od 2007 vemo, in to je tudi v uredbi, da naj bi posodobili te teste in komisija pravi, delamo na tem, zdaj smo že v letu 2015. Če državljani sprašujejo, zakaj je Evropa tako počasna, na to vprašanje ne znam odgovoriti, malo pa me je sram, da moramo re, vedno reči, ja, mi eh, silimo k temu in komisija dela na tem. Eh, in v teh eh, razmišljanjih o eh, svetovnem testiranju in tako naprej v bistvu um, pomagamo avtomobilski industriji, da sami definirajo te teste in to velja tudi za uredbe in tako naprej. In ko bodo nova testiranja, bo, uh, bomo spet prisluhnili te avtomobilski industriji in zato želim čim prejši rezultat pri tem testiranju. Ne smemo prisluhniti samo avtomobilski industriji in ti novi svetovni testi morajo eh, biti uvedeni čim prej, eh, ne da bi upoštevali zmire samo želje avtomobilske industrije, kajti moramo predvsem zagotoviti zaupanje v uh, sprejemanje zakonodaje EU. Tudi to je na udaru. V uritbi iz leta 2007 je prepovedano uporabiti določene metode, ki pa jih sedaj očitno ogrojujejo v avtomobile. Nekaj, kar je prepovedano po zakonodaji EU. In zato prosim, ne začenjajte spet raziskav, ki bodo trajale več let, temveč potrebujemo predvsem ukrepanje Evropske komisije. Vemo, da, to, da so nacionalne odločitve, da dopustijo eh, vozila na nacionalnem trgu, ampak komisija ima pregled nad tem in lahko vpraša, zakaj ne spoštujete zakonov. In če Torej gre predvsem za peti člen, ki prepoveduje takšno opremo in zato je to treba storiti in zato moje zadnje vprašanje. Tu gre za programsko opremo in vemo, da software. Um, um, Eh, ki pač ne deluje več, če eh, voziš z neko hitrostjo, eh, torej z neko višjo hitrostjo, potem ta programska oprema ne deluje več. Ampak ni nič posebnega spremeniti tako programsko opremo. In zato moram reči, da vsa testiranja, ki se izvajajo, da vidimo, da so razlike med Euro 6 in pravimi emisijami, ampak to velja za vse proizvaja delavce. In pri dosedanjih testih se je izkazalo, da Volkswagen niti ni bil najslabši. In zato sem prepričan, da se to dogaja bolj pogosto. Um, torej, treba je uporabiti vse možnosti, da um, se to prepovi in predvsem, da se spremeni so, um, programska oprema. To je možno in predvsem bi morali dokazati, da je usposobna hitro ravnati. To bi bilo zelo lepo. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Ebi. Hvala, gospod predsednik. No, kaj pa naj rečem? Upam, da bo komisija se odzvala eh, na eh, to ogorčenje, ki ga izražamo tu. In tudi državljani Evrope nas, nas eh, pozivajo, da izrazimo to ogorčenost, kajti ko poskušamo eh, sprejemati zakonodajo v Evropi, vidimo, da prihaja do velikih pomankljivosti, predvsem na področju okoljske politike, ki je vedno v drugem rangu v primerjavi z drugimi eh, področji. In zato moramo sedaj odgovoriti tistim, ki pričakujejo odgovor, torej nadzor in seveda tudi ustrezne preiskave, da ugotovimo, kakšen je sedanji položaj. Že danes s podatki, ki so na voljo in z ocenami eh, Evropske okoljske agencije govori o 5 tisoč uh, eh, mrtvih uh, zaradi posledic uh, uh, emisij izpušnih plinov motornih vozil. Uh, to je 150 milijonov milijard uh, um, uh, evrov stroškov. Kdo pa plača te stroške za zdravstvo? In jasno je, da moramo hitro najti rešitve. In grozno je, da avtomobilski sektor goljufa in da se dela zelenega eh, oziroma da se postavlja kot okolju prijazno področje, eh, zato da bi eh, potrošniki kupovali njihove izdelke, v resnici pa gre za ogromno goljofijo. In zato je treba izvesti ustrezne preiskave in treba je zagotoviti, da eh, kontrole in testi odražajo dejansko uporabo pri vožnji, ne samo v laboratoriju, kajti vemo, da so ti napačni, naporeja, ponarejeni ti rezultati. Govorili smo o homologacijah, o izpustih CO2 in o drugih onesnaževalih. In vedno smo povdarjali, kako pomembna je fleksibilnost za avtomobilsko industrijo pri tem. Ampak ni nobene potrebe za ta manevrski prostor in za to fleksibilnost. E, zavedati se moramo, da moramo biti veliko bolj strogi pri okoljskih predpisih. Drugače, eh, bomo eh, zelo slabo izpadli na eh, svetovni ravni, gospa Gardini. Hvala, gospod predsednik, zelo na hitro eh, bom podala svoje mnenje. To, kar se je zgodilo, je res škandal, to je očitno. Vsi smo šokirani in tudi začudeni, kajti to prihaja iz dela sveta, od kjer, kjer si nismo pričakovali. In nemški kolegi so verjetno najbolj šokirani, gledam tu Karla Heinza Florenca, nemški kolegi so okoljsko politiko eh, zagovarjali vidno z veliko strastjo in to je treba tudi priznati. Vendar verjamem in hvala predsedniku, da je tako na hitro organiziral eh, to razpravo ne, mislim, da ne smemo um, mešati različnih stvari. Um, kajti kot po naravadi je to neka <laughs> mešana solata. Torej, treba je seveda e, odkriti odgovornosti in sicer natančno in tudi omejiti te odgovornosti, kajti natančno še ne bo, vemo, kje so meje tega, kar se je zgodilo. Uh, naprimer v časopisu danes beremo, da obstaja velik preplah, ampak vse so hipoteze, to so določeni komentarji o zadevah, ki so možne, ampak to je, pre, to je treba preveriti, ali je to nekaj, kar se je zgodilo samo v ZDA, ali je to nekaj, kar ima opraviti tudi z drugimi deli sveta, ali so ti avtomobili tudi pri nas na cestah, seveda je ta razprava potrebna. Tu govorimo o mehanizmu, ki je eh, omogočil eh, ponarejanje dejanskih rezultatov eh, in vidimo, da je to seveda goljofija, ki je bila storjena namirno, ampak eh, to še ne pomeni, da naša okoljska politika, naši predpisi niso pravilni. Torej gre predvsem za nadzor, ki, je, ki ga je treba poostriti. V nekaterih delih sveta očitno uh, ta nadzor uh, bolje deluje kot drugot. Torej naš problem je problem nadzora. Ne moremo preprečiti goljofije, nekega trika, ki ga nekdo uporabi, s tem, da so meje vedno strožje temveč moramo dobro izvajati pravila, moramo nadzorovati spoštovanje tega, kajti sicer, če eh, predpišemo strožje ukrepe, bomo mogoče poslabšali situacijo, eh, kajti eh, gre za to, da izboljšamo nadzor, kajti tu je šlo za goljofijo. Eh, da je pri testiranju razlika z eh, realno vožnjo, to smo že zvedeli. Torej, eh, in da bi bilo bolje, če bi eh, ta testiranja ustrezno prilagodili. Ehm, Volkswagen so rekli, da v Eurosej te programske opreme ni. Ehm, ehm, torej, če je ta razlika med uh, testiranjem in realno vožnjo, potem taka programska oprema nima nobenega smisla več. Moramo um, še naprej spremljati ta razvoj, predvsem pa uh, povečati našo pozornost nadzoru. In to je vidno naša šipka točka, se mi zdi. Če so američani predtem boljši, imajo verjetno boljše sisteme za nadzor. Uh, mogoče bi lahko prevzeli njihovo prakso, ker je boljša od naše. Mogoče se lahko, lahko malo tu širimo obzorje in ugotovimo, da je eh, boljša praksa na drugi strani oceana danes in to je bilo eh, že rečeno, eh, se lahko zgodi, da gremo v pogajanja TTIP slabšo pozicijo, kajti vedno nam očitajo, da vedno poučujemo druge in da se postavljamo za najboljše. Naprimer, če pa mislimo na eh, konferenco v Pariz, Parizu, eh, potem tudi za svetovno trgovino in tako naprej. Ampak to je bil zdaj udarec in eh, od tega se moramo opomoči. Ampak ne s tem, da zaostrujemo meje, da rečemo, Eh, na mesto deset bo meja sto in tako naprej, kajti živimo v realnem svetu in če se ne motim, so emisijske vrednosti v ZDA nižje kot pri nas. Eh, torej ne moremo reči, da bomo pač eh, znižali te vrednosti. Ne smemo sedaj dati napačnih odgovorov. Moramo ostati Eh, eh, eh, torej trezni pri naših razmišljanjih, odgovornosti so seveda tudi individualne. Odgovornost oseb, podjetij, tudi določenih organov, ki goljofi niso odkrile, ampak ne moremo kar tako nasplošno obsoditi celotne industrije, celotne Evrope, celotnega sektorja. To moramo omejiti in najti pravilne odgovore in po moje je ta odgovor predvsem pri nadzoru. Hvala, sedaj pa gospa Guteland. Hvala, gospod predsednik. E, to je zelo pomembna tema in zato. Eh, želim govoriti v svojem jeziku. Mnogi kolegi so rekli in s tem se strinjam, da je veliko cinizma povezanega s temi goljofijami. In delim frustracijo mnogih kolegov in tudi jezo in željo, da bi izboljšali sistem s tem in um, zagotovili možnosti, da zakonodaja, za katero se dogovorimo, se uresničuje v praksi in želim povdariti, kako pomembno je, da se naše e, naši predpisi tudi izvajajo in če pri tem nismo strogi, izgubljamo verodostojnost. E, e, dolgoročno izgubljamo to verodostojnost tudi na drugih področjih, ker smo pravzaprav eh, nemočni, da bi zagotovili eh, tudi zdravje ljudi. Moramo se lotiti osnov vsega tega in zato eh, pozivam komisijo. Eh, mnogi so že rekli, da si mora komisija zadeve ogledati bolj nasplošno, ampak mora, mislim, da mora komisija eh, izvesti bolj široko eh, preiskavo eh, glede tega, kaj delajo nacionalni organi v zvezi s tem, kaj se je zgodilo in da si tega ne ogledajo samo pri Volkswagenu, temveč eh, pri celotnem sektorju proizvajanja avtomobilov. Moramo biti verodostojni do državljanov in moramo um,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 Eh, ni eh, dovolj, če um, vemo, da v, Šva, v Franciji, v Nemčiji, na švedskem izvajajo takšne teste, temveč potrebujemo preiskovalno raven na ravni EU v korist notranjega trga, tako da bomo videli, eh, kakšne so posledice za EU in zato pozivam komisijo, da ugotovi, kaj delajo nacionalni organi in mislim, da potrebujemo eh, kontinuirano razpravo in analizo tega, kar se dogaja in sicer ne samo v korist ljudi, temveč eh, tudi zaradi naše zanos, zanesljivosti za preostalo delo, ki ga eh, izvajamo v odboru in bi. In želim povedati v imenu tudi drugih, eh, da gre za našo skupno odgovornost za razvoj novih sistemov testiranja. Mnogi so govorili o tem, ampak menim, da gre tudi za to, da eh, predvsem opozorimo tudi, da nekatere skupine se niso tako zauzemale za strožje teste. Nekateri sedaj eh, eh, eh, eh, pretakajo eh, krokodilske sauze, ampak eh, to eh, ni odkrito. Moramo vedeti, kakšen bo pravilen pristop, kaj moramo storiti. Eh, in če eh, potrebujemo bolj harmonizirane sisteme testiranja, potem jih je treba tudi izvesti in mi v skupini SND smo se vedno zauzemali za to. In ob koncu želim povedati komisiji, da uh, ne glede na analizo delovanja trga, naj komisija predlaga tudi eh, nadaljno ukrepanje, kako izboljšati sisteme testiranja, kajti očitno je, da parlament se daj drugače ocenjuje po min tega, gospa Šerija Perik. Gospod. Ich habe zwei Tage gebraucht. Frau Schreier-Pierre. Pardon? Äh, um no, jaz sem äh, potreboval kar dva dneva, da sem razumel to zgodbo v zvezi s VW-jem. Äh, sprejeti pa je že sploh ne moram in moram reči, da sem ostal brez besed in sem še zmeraj brez besed. Želim se eh, pridružiti gospodu Aikautu, gospi Heusling, gospodu Gardinju. Pravzaprav smo že dovolj. Um, um, um, um, izrazili svoje nelagodje in vprašanje je, kako to zdaj spremeniti. Mislim, da v Evropi po Ukrajini IS, Eurom in tako naprej smo um, z hrbtom obzid, to, torej smo obti, potisnjeni obzid. Ampak to je lahko tudi možnost. Mnogi so rekli, da mora komisija zdaj poseči z vso močjo. Uh, Ampak pogovarjamo se z napačnimi ljudmi, moramo se pogovarjati s svetom, pa se svet zamoči vse in eh, svet ne zagotavlja nadzora. Samo primer, jaz sem eh, eh, sodeloval pri oblikovanju okvirne vodne direktive. Komisija Janez Potočnik mi je pogosto rekel, ker sem ga tudi napadal v tem vprašanju, on mi je rekel, Karl Heinz, eh, Če jaz v kilu obrinu želim vzeti vodni vzorec, ne morem poslati tja eh, berlinskih uradnikov, temveč moram vprašati Berlin, Berlin da naročilo Baden-Württembergu in potem nekdo iz občine Kiel eh, oduzame ta vzorec vode. Če sploh. Ampak večinoma tega vzorca sploh ne bomo dobili in komisija ne more storiti nič. Naš glavni nasprotnik pri izvajanju evropskih pravil so naše države članice same in tu ne izuzamem, izuzimam svoje države. E, tu prirejamo kompromise tako, da je potem možnost razlage za vlade in e, tiste, ki eh, so dovolj eh, zviti, eh, dovolj velike. In to smo že pogosto ugotovili. Rekli smo, da se tu goljufa in laže, ampak kljub temu smo vedno spet požrli to krastačo, ampak tega ne smemo storiti v vsak, vsaki seji odbora želim imeti tudi kvalificiranega predstavnika sveta, da prisluhne naši jezi. Komisija ne more storiti vsega, kar se nam zdi pravilno in kar tudi upravičeno od nje pričakujemo. Ampak komisiji moramo dati v roke inštrumente, uh, ki bodo in pri tem vidno imenujem svojo državo tako, da se drugi ne čutijo napadene. Nemški, nem, torej, da, da lahko nadzirajo države, ampak komisija nima nobenih inštrumentov ministrica za okolje, nekdanja, ki je bila tudi svoj čas eh, predsednica sveta EU, sedaj je še na višjem položaju v Nemčiji in rekla mi je, veš kaj, Karl Heinz, če sediš v takem svetu, tam ne sprejimaš rad instrumentov, eh, na osnovi katerih te bodo tri eh, mesece pozneje obsodili. In To moramo preseči in strinjam se s kolegico Gardinjo, če zdaj določimo še više standarde, dobro, eh, lepo in prav, ampak to ne rešuje problema. Pomislite na ta vzorec vode. Janec Potočnik ni imel nobene pristojnosti oduziti eh, vzorec vode 100 eh, metrov od francoske meje v stran, ampak to nima opraviti z Nemčijo in Francijo, med Nemčijo in Nizozemsko bi bilo isto. Torej, moramo razmisliti o tem, kar je povedal Juncker. Eh, napak ni naredila Evropa, temveč države članice so naredile eh, napake in manjka nam več unije. Moramo eh, odpraviti nacionalne egoizme in če pogledamo proti vzhodnim mejam, pa to nas vse prestraši in proti temu moramo nastopiti in tu ne bo razlik med zelenimi, črnimi, rdečimi. Potrebujemo avtoritete v Evropi, mogoče manj zakonov, s tem se strinjam. Ampak do zdaj smo se res eh, do kosti blamirali. Um, in um, lobiranje avtomobilske industrije se bo čez noč kompletno spremenilo. In prišli bodo kot skesanci, in to je tudi dobro in lahko jim obljubimo, da bomo um, ravnali z njimi tako, kot se nam zdi prav, gospa Šarjal Perik. Hvala. Zakaj danes pravzaprav gre? Danes gre pravzaprav za zaupanje državljanov v politiko in v parlament. Za to gre. To, kar je sedaj Ehm, prišlo na površje, vodi do tega, da ljudje rečejo, nimam zaupanja. Ehm, e, prodali ste mi avto, bil sem ponosen na ta avto e, in zdaj se čutim ogoljufanega. Ehm, e, torej gre za meritve, gre za znanost, gre za podlage, na katerih se, spre, eh, za podlage, na katerih se sprejmejo zakoni in eh, ljudi pravijo, zakaj se teme ne lotite bolj resno, nekaj ni v redu. Eh, včasih pride do, tudi do razlastitev um, um, na osnovi meritev, ki potem sploh niso pravilne. Nekateri sicer pravijo, da to nima opraviti zakonodajo, ampak dobro bomo videli, kako se bo to razvijalo. Tega ne smemo prepustiti državam članicam. To je zadeva notranjega trga in kot evropejci moramo eh, skupno nastopati, sicer ne bomo uspešni. In ob koncu še nekaj drugega. Raziskave, raziskovalna dejavnost. Eh, moramo paziti, da ne bo prišlo do trgovinske vojne, ki ne bo temeljila na eh, dejstvih. V Evropi eh, smo pogosto govorili tudi o industrijski etiki. Kaj je to pravzaprav? Veliko je odprtih vprašanj. Much, Hvala, gospa Kadenbach. Ja, en herzliches. Hvala lepa. Najboljša zakonodaja na evropski ravni ne bo preprečila kriminalne energije. Bo pa seveda tudi vprašanje zakonodaje, ukoliko eh, eh, mogoče celo spodbujamo to kriminalno energijo ali to preprečujemo s eh, ustreznim nadzorom nad spoštovanjem zakonodaje. In tu je, tu je že poziv komisiji in tudi pozneje, kako prisilimo ta nadzor, ne na prostovoljni ravni in ne kontrola proiz pri proizvajalcih samih. In tu so države članice pozvane, pa tudi evropska raven. In nočem govoriti samo o FAV-ju, temveč tudi o drugih zadevah, ki se tičejo okoljskega sektorja, živilskega sektorja. In kolegi, eh, ki danes zahtevajo kontrole, sicer vedno pravijo, a tu sploh ne potrebujemo nekih minimalnih eh, kontrol, ne potrebujemo minimalnih standardov, to zagotavlja industrija, kmetijstvo, koncerni to zagotavljajo sami s svojimi kontrolami, ne potrebujemo zavezujočih podatkov, vse to dela industrija sama. Torej, celot, ko je predpisano, če nadzor ne deluje, morajo priti očitno ZDA in nam pokazati, kako se kontrolira. In zato je veliko razburjenje tu, ker nam ni uspelo eh, eh, da bi določene stvari enostavno pometli pod predprogo, tako kot smo storili v preteklosti v državah članicah. Se seveda soočamo z eh, eh, pomankanjem sredstev v proračunih, ampak eh, to ne sme voditi do tega, da enostavno vrčujemo pri eh, kontrolorjih in da kontrolo potem prenesemo na podjetja in na industrijo in rečemo, kar sami se kontrolirajte. V teh dneh eh, smo priča izdaji okolja, izdaji potrošnikov in zato res eh, odločno prosim, da ne izdamo tudi na deset tisoč zaposlenih pri Huawei-u, na sto tisoč zaposlenih pri Huawei-u, kajti ti zaposleni s skandalom eh, nimajo nič opraviti in oni bodo trpeli zaradi tega in zato potrebujem, zato zahtevam mehanizem za sankcije. Eh, kaj ti do, dobri rezultati podjetja dolgo leta poskrbijo za to, da imajo delničarje vedno eh, več denarja v žepih, ko pa pride do težav, eh, pa podjetje reagira tako, da eh, odpustijo delavce in za eh, brezposlno, brezposlnino in za reševanje tega problema je odgovorna spet država in družba. Hvala. Zdaj pa bomo zaključili razpravo in to bo storil gospod Belet. Much, uh... Hvala, gospod predsednik, zelo kratek bom, kajti večina stvari je bila že povedanih. Uh, nadaljeval pa bom v nizozemščini. Uh, uh, Kot tudi številni drugi kolegi sem pretresen, kajti mislil sem, da kar zadeva okoljske norme, da so te strožje v EU kot pa v ZDA. Ampak eh, sedaj sem pretresen. Očitno imajo ZDA precej strožji nadzor kot mi. Še prav eh, posebej, ko gre za dušikove okside in pa za majhne delce, to so tako imenovani skriti ubijavci. Torej, eh, potrebujemo res strožje, strožji nadzor. Na vsak način je nujno potrebno, da eh, prenehamo kazati z prstom drug na drugega in da zagotovimo neodvisne postopke pretresen sem bil, ko sem ugotovil, da neodvisnega nadzora v Evropski uniji pravzaprav sploh ni. Zastaviti si je potrebno vprašanje, kaj sploh želimo nadzorovati in zato potrebujemo evropsko zakonodajo na tem eh, področju. V stik je potrebno stopiti z organi za homologacijo v eh, državah članicah. Imam pa tudi dve konkretni vprašanji za Evropsko komisijo. Danes smo sprejeli poročilo DES. Potem uh, pa je tukaj postopek uh, dejanskih izpustov pri vožnji. Kdaj uh, bo uh, ta zakonodaja uh, uvedena? Poleg tega pa me zanima tudi razkorak med. Uh, laboratorijskimi testi in e, testi pri dejanski vožnji. Ta razkorak naj bi znašel 40 odstotkov. Kako lahko to premustimo? Mislim, da se je potrebno zastaviti natančen datum. Tako da e, bodo vsi verjeli, lahko verjeli, da eh, veljajo enaka pravila za vse. Hvala vsem za to zanimivo razpravo. Več kot 25 se vas je javilo k besedi. In to je zelo pomemben signal, namreč pomembno je razpravljati o tej tako pereči temi. Preden bomo zaključili razpravo, pa želim še sam postaviti vprašanje komisiji. Zanima me, ali komisija misli, da je potrebno imeti nek evropski organ, ki bo sposoben Eh, nadzorovati spoštovanje omejitve emisij. Imamo 28 držav članic in obstajajo različne možnosti eh, izvajanja, vendar pa potrebujemo nekoga, ki bo vse skupaj nadzoroval. Zdaj pa besedo dobi še komisija za eh, vsa ta vprašanja, ki ste jih dobili. Hvala gospod predsednik, upam, da imam več kot tri minute, da bom odgovorila na vsa ta vprašanja. Najprej bi se zahvalila vsem za komentarje in vprašanja. Ta razprava je res pomembna in na vsa ta vprašanja bo treba odgovoriti. Kot ste sami rekli, je to šele prva razprava in uh, zato bom podala samo začetne komentarje na številna vprašanja. Vi ste komisijo pozvali naj dela povsem pregledno. To vam lahko zagotovimo, in zato smo, smo vam tudi pripravljeni poročati o svojem delu, eh, kadarkoli bomo prišli do novih izsledkov. Če eh, ne bomo odgovorili na vsa vprašanja danes, bomo to naredili na prihodnih sestankih. Začela bom eh, v istem vrstnem redu, kot so bila postavljena vprašanja. Tista, ki so bila podobna, pa bomo obravnavala skupaj. No, ključno vprašanje, ki ste ga postavili, je bilo, naslednje. Ali smo prepričani, da je to samo problem Volkswagna in ali da gre samo za problem v ZDA, kot sem rekla v svoji vodni izjavi, je to glavna stvar, ki jo je treba preiskati. Povezali se bomo z vsemi relevantnimi stranmi, zato da bomo eh, to ugotovili. Kako naj vemo, ali gre samo za problem v ZDA in samo za Volkswagen? tehnične eh, storitve in službe so tiste, ki to pregledujejo, pa tudi proizvajalci avtomobilov, ki eh, informacije dajo na voljo. Drugega načina za ugotovitve ni. Zato bomo počakali na ugotovitve organov, ki se s tem ukvarjajo in takoj, ko bomo dobili informacije, jih bomo tudi objavili in eh, zagotovili vam. No, veliko ste spraševali o sistemu v EU in v ZDA, veliko je bilo tudi Eh, namigov oziroma komentarjev, da je ameriški sistem boljši, bolj učinkovit in da se bolje izvaja. Moramo biti zelo previdni, ko eh, sklepamo uh, o teh stvarih, ko gre naprimer za učinkovitost evropskega ali ameriškega sistema. Ta dva sistema sta uh, povsem drugačna, ne da se ju primerjati, uh, In v ZDA to izvajo neodvisne agencije, torej eh, proizvajalec na začetku certificira eh, vozilo in ni javnega organa, ki dovoli, da se avto trži. To je v nasprotju z evropskim sistemom, tukaj pa imamo eh, organ za certificiranje. In nek produkt dobi certifikat, da je pripravljen za trženje na trgu. Stvari torej potekajo v obratnem vrstnem redu. Poleg tega imamo tudi določene preglede vozil, in tudi ti so drugačni kot v ZDA. Zelo težko pa je eh, takoj reči, da evropski sistem ni učinkovit. Evropski sistem je decentraliziran in države članice prevzemajo odgovornost. Ne moremo kar tako reči, da je sistem v Ameriki boljši. Tukaj so stvari relativne. Preden bomo tukaj potegnili zaključke, eh, bomo vsekakor stvari preiskali in previdni moramo biti. To pa bo trajalo nekaj časa. No, zato bomo tudi imeli srečanje z tehničnimi organi držav članic, da bodo vsi razumeli, kaj se pravzaprav dogaja in tam bomo skupaj eh, se odločili, ali so potrebni nadaljni ukrepi. No, sistem certificiranja v Evropi ni na splošno goljufil, tega ne moremo trditi. No, pa še nekaj eh, treba je tudi. Eh, vzeti v obzir, da tudi v ZDA potekajo laboratorijski testi, enako kot v Evropi. Eh, izvajajo pa se tudi eh, praktični testi na terenu. In na to se bom še vrnila pri odgovoru na druga vprašanja. No, testi, ali smo avtomobile testirali in kaj naredimo mi, kaj naredi proizvajalec. Seveda me Evropska komisija tudi eh, obrate oziroma kapacitete za testiranje. Eh, skupaj z eh, skupnim raziskovalnim centrom to preizkujemo. Zato smo tudi skupaj začeli delati na svežnju RDI. RDE, tukaj gre za neodvisno testiranje. In uh, Eh, iz zaključkov bomo potem oblikovali eh, pravila, ki bodo veljala za to področje. Potem dejavniki skladnosti, kako strogi smo na tem področju. 3. septembra smo imeli razpravo v odboru, tam smo se ukvarjali z bolj specifičnimi vprašanji v zvezi z RDE. Eh, treba pa se je držati pravil, takšna kot so, in to smo razložili tudi že na začetku meseca. Eh, mi eh, želimo doseči faktor skladnosti ena, zato si prizadevamo, imamo tudi pravno postavljene omejitve, te so predvidene v uredbi in tega se držimo, vendar pa moramo Eh, tudi upoštevati to, kar se dogaja pri samem testiranju. Tukaj imamo nekaj manevrskega prostora. Eh, skladnostni faktor ena je tisto, za kar si zdaj prizadevamo. Zdaj smo pri tem, da stopimo v končno fazo eh, pogajanj o drugem svežnju. Želimo ga sprejeti pred koncem leta. Zavedali se boste tudi, da so ta pravila in metode za testiranje eh, že eh, bila potrjena strani držav članic, to so sprejeli države članice maja in eh, uredba v zvezi s tem bo končana v začetku januarja. Potem imamo še tretji in četrti svežen, ta dva bosta prišla eden za drugim tekom naslednjega leta. Šlo pa bo za proračunske zadeve in pa za uh, skladnost. Zdaj razpravljamo o striktnosti pravil, ki jih izvajamo. No, pa še homologacija in certificiranje. Mislim, da sem o tem sistemu že dovolj povedala. Še en stranski komentar v zvezi s tem. Upoštevati moramo tudi to, da so prvič eh, na takšni ravni in v tolikšnem obsegu odkrili te naprave v vozilih. Proizvajalci morda uporabljajo metode, ki jih mi sicer ne spodbujamo. To je lahko življensko dejstvo. Mi imamo striktna pravila, ki so zahtevna in potrebujemo tudi sistem za izvajanje teh pravil. To mora obstajati. In če eh, to ni v zadostni meri obstajalo, bomo stvari preiskali. Raz, torej te naprave za uh, ponarejanje podatkov, uh, če to obstaja, bo seveda sprožena preiskava na uh, uh, zelo širokega obsega, s tem se bodo ukvarjale tudi države članice in uh, vsi vemo, da je to nelegalno. Uh, kaj pa lahko naredimo za to, da uh, okrepimo naš sistem homologacije. Če neko vozilo ne naredi testa, potem ne dobi homologacije. Če pa vozilo prestane ta test, potem imajo nacionalni organi eh, številne ukrepe na voljo. Če se kasneje izkaže, da pogoji niso bili izpolnjeni, se lahko homologacija umakne. Določene države članice lahko naložijo tudi kazni. Spraševali ste, eh, kako visoke so te kazni in eh, kakšen je odvračilni učinek. To je razprave, ki presega pristojnosti komisije, kajti tukaj se odločajo države članice in nacionalni organi so tisti, ki se odločijo, eh, do katere mere se izvajo sankcije. Odgovor mora biti hiter in učinkovit, s tem se strinjamo, mora pa biti tudi skupen. Zato smo zelo odločeni, da se ukvarjamo s tem skupnim odgovorom, ampak pri tem moramo sodelovati s svetom in z Evropskim parlamentom. To je ena od stvari, ki bi jo morali še proučiti eh, in eh, o njej razpravljati za prihodne delo. Tudi kazni so ena takih stvari. Eh, ko gre za te ponarejevalne naprave, je to tudi v pristojnosti kazenskega prava držav članic na ravni EU obstaja nek okvir, obstajajo pa okviri tudi v državah članicah. Vprašanje je, kaj lahko države članice še naredijo poleg tega, kar so že naredile, ali naj zaostrijo pravila, ali naj jih bolje izvajajo. No, za zaključek tega dela naj povem še naslednje. O tej temi bomo razpravljali tudi v kontekstu uh, sestanka organov za homologacijo. Razpravljali bomo tudi z državami članicami in razmislili, kako daleč lahko pridemo pri naslavljanju tega vprašanja. No, še nadzor trga. Mogoče bi morala pojasniti še naslednje. Odkrili smo nekaj šibkosti pri nadzoru trga. In od takrat eh, smo že podali predlog v okvirni direktivi o homologaciji, kjer predlagamo um, bolj stroga pravila glede vozil in če bo potrebno, bomo proučili tudi nadaljne ukrepe, ki bi jih bilo potrebno sprejeti. Eh, tržni nadzor ni bil najboljša rešitev, zato smo takoj začeli delati na tem. In uh, to bomo proučili še v luči vseh nedavnih dogodkov in potem bomo videli, če je treba uh, karkoli spremeniti. Mm, KBA, ka torej nemški organ za homologacijo, kaj oni delajo in kaj delajo podobni organi, to je bilo vprašanje. Uh, imeli bomo sestanek s KBA v naslednjih dneh. Uh, sledili bomo tudi nacionalni. Eh, preiskavi oziroma več preiskavam, ki so jih sprožile države članice in bomo na ta način probali rešiti to vprašanje. Ali potrebujemo enoten organ, tako kot je sistem organiziran v ZDA? Eh, mislim, da ni zdaj pravi trenutek, da odgovorim na to vprašanje. Je čas, da o tem razmislimo, ampak odgovora še nimam. Službe komisije so eh, že pred nekaj časa o tem razmišljale kot o možnosti ampak še enkrat, moramo si ogledati uh, pozitivne točke obeh sistemov. Nekaj je primerno za en trg, nekaj za drug trg. In če se bomo odločili za tako revolucionarno spremembo, uh, se moramo zavedati tudi vseh posledic in odgovornosti, ki jo nosimo za to. Potem še odgovornost za testiranje. Uh, testi, ki jih bomo mi predlagali in pa testne metode, kajti o njih zdaj razpravljamo, uh, To so testi, ki uh, ugotavljajo trenutni položaj. Če se bo tehnologija spremenila, bomo morali razmisliti tudi o spremembi pravil. Vendar pa mislim, da ne smemo uh, verjeti, da bo z najboljšo tehnologijo in z najboljšo zakonodajo rešen vsak problem. Seveda bomo stvari zmanjšali in takšne napake bomo verjetno odpravili, s tem se strinjam. Eh, to je res uh, dogodek brez primere, ampak testi, o katerih zdaj razpravljamo, so testi, ki zadevajo samo trenutno stanje. Še kaj drugega? Še nekaj. ali so omejitve eh, strožje v ZDA kot v EU, ne nujno, eh, tudi ne vedno glede CO2. Eh, sama sem govorila samo o dušikovih oksidih. Nisem pa rekla, da to ne zadeva CO2 oziroma da to ni predmet razprave stvari, ki sem jih povedala, izhajajo samo iz naših eh, začetnih ugotovitev. Ampak eh, stvari eh, niso tako drugačne pri nas kot v ZDA. Obstajajo tudi laboratorijski testi in tukaj govorimo o zelo podobnih parametrih v ZDA in v EU. Opravičujem se, če mi ni uspelo odgovoriti na vsa vprašanja, če bo karkoli še dodatnega bom z veseljem odgovorila tudi na to. gospod grote je še enkrat prosil za besedo. odgovorite lahko samo zda ali ne. komisija nima nobenih dokazov, da bi se avtomati eh, za izpuste uporabljali v Evropski uniji. Drugič, poznane so vam odstopanja pri meritvah emisij in doslej ni bil sprožen noben postopek. Ne morem reči kazenski postopek, ampak izrečeno ni bilo nobeno svarilo proizvajalcem. Eh, v ZDA so bile dejanske emisije 40 odstotkov više, Evropska komisija pa ni uvedla nobenih postopkov zoper proizvajalce. Odgovorite le zdaj ali ne. Komisija, izvolite. Hvala za vprašanje. No, Komisija ima svoje pristojnosti, obstajajo tudi omejitve. No, eh, tukaj sta v igri dve pristojnosti. To, eh, da oblikujemo regulativni okvir, druga eh, pristojnost pa je, da izvajamo zakonodajo, če države članice ne izpolnijo svojih obveznosti. V primeru, da države članice ne izvajajo zakonodaje in ne prenesejo zakonodaje v svojo zakonodajo, potem komisija mora ukrepati, če stvari niso urejene na strani držav članic. Mislim, da tukaj ne gre za vprašanje, na katerega lahko odgovorim zdaj ali ne. Vprašanje je veliko bolj kompleksno. Torej, v, v regulativnem oziru poslanec prekinja, oprostite. Ste doslej prejeli kakršne kole informacije o tem, da so proizvajalci v Evropi uh, uporabili uh, programsko upremo? Doslej. Uh, postavili ste dve vprašanji, zdaj sem odgovorila na prvega. No, bom končala s tem prvim vprašanjem, potem pa bom prešla na to programsko upremo. Govorili ste namreč tudi o testiranju in zdaj sem. Eh, hotela odgovoriti na to. Sprejeli smo svoje obveznosti glede regulative in tukaj so stvari zelo jasne. Kar se pa tiče programske opreme, je pa to ena od stvari, eh, ki jo moramo preiskati zdaj. Ne morem vam dati potrdilnega ali eh, nikalnega odgovora. Na osnovi naših podatkov iz virov komisije tega ni možno ugotoviti v tem trenutku. Se bom pa vrnila k vam z odgovorom. Uh, Hvala za to pomembno razpravo, ki je bila tudi zelo koristna. Zahvaljujem se komisiji, ker je bila prisotna tukaj, ker so sprejeli naše vabilo uh, v tako kratkem času. S tem pa zaključujem zasedanje našega odbora. Hvala vsem.